Bene, kolegi, possiamo iniziare. Dobro, kolegice in kolegi, lahko začnemo kar z glasovanjem, ki je predvideno za danes popovdne. Najprej poročilo o Afganistanu, poročevalca Pina Arlakija. Prosim vas, dostavite svoje glasovalne kartice v naprave. Madle, postopkovno. Okay, tudi, ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik wilde weer even uh, iets zeggen over de ontvangst van de stemlijsten. Uh, we hebben... Najlepša hvala. Rad bi spregovoril nekaj glede glasovalnega seznama. Danes nas čaka veliko dela in dobili smo okoli 400 predlogov sprememb in potem še en eh, glasovalni seznam z več kot 300 predlogi sprememb. To je res veliko in potrebujemo več časa, da bi se pripravili. Tako da bi želeli drugič, da prejmemo takšne sezname, saj 24 ur prej. Mislim, da govorim v imenu tudi vseh ostalih kolegov. Vsi smo zaradi tega pod velikim pritiskom, da prav, pravočasno zaključimo sezname. Hvala. Le, vaše zadnje besede lahko vzamemo tudi za svoje, seveda. Seznam se je sproti posodabljal in glasovalni seznam, dokončni glasovalni seznam ste prejeli tik pred sestankom. To ne bo stalna praksa, ampak tokrat se je res zgodilo, kot se je. Sekretarjat bo seveda skušal storiti vse, kar lahko, zato da se v prihodnosti takšnim dogodkom izognemo. Gremo kar na glasovanje. Če ste postavili svoje glasovalne kartice v naprave. Najprej predlog spremembe 72. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 73. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 74 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 75, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 76 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 85, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 93 za proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 103. Kdo je za? Proti. Nisem predpričan, tako da preverjamo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo predlogu spremembe 103. lo vedremo. 57 schede. 58 ustavljenih kart, 56 oddanih glasov, zavrnjeno s 30 glasovi proti. 104. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 106. Za. Proti, vzdržani, Mislim, da je sprejet. Želite, da preverimo z elektronskim glasovanjem? Glasujemo o predlogu spremembe 106. Schede. 56 oddanih glasov. Zavrnjen s 32 glasovi proti. 107. predlog je bil umaknen, 108. Del, 8. predlog najprej prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet, drugi del, za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Se ne strinjate z mano? Dobro, glasujemo o drugem predlogu oziroma o drugem delu predloga 108, glasujemo elektronsko. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 34 glasov za, 27 proti. Sprejet. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 118 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani sprejet. 121. predlog za, proti, vzdržani sprejet. 122. predlog za, proti, vzdržani sprejet nisem prepričan, še enkrat glasujemo o 122. predlogu spremembe. Glasujemo elektronsko. 62 oddanih glasov. dvaintrideset glasov proti sedemindvajset za predlog je zavrnjen sto triindvajset kdo je za proti Vzdržani sprejet. 124 za, proti, vzdržani sprejet. 125 je bil umaknjen, 126 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 127 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen ta predlog. 128 ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Lepo vas prosim, da sicer dvigujete roke. Glasujemo o predlogu 127. Dvainšestdeset odanih glasov, triintrideset glasov proti, tako da je predlog zavrnjen. Sto osemindvajseti predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet predlog 129 bomo preskočili. 130. predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog zavrnjen. Zavrnjen, dobro. 133. predlog, kdo je za? Se upravičujem. 131. smo zavrnili, glasujemo o 132. Kdo je za? 132 za, proti, vzdržani sprejet. 133 ne. 134. predlog. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Glasujemo v svežnju. 135, 136, 137, 138, 139, 140. Kdo je za ta svežen? Proti. Vzdržani. Mislim, da je svežen zavrnjen. Želite, da preverimo? Izvolite, glasujemo elektronsko o predlogih spremembe od 135 do 140. Glasujemo. 62 oddanih glasov, glasovanje je zaključeno. Sprejeto z 38 glasovi za, 24 proti. 141 predlog, o tem ne bomo glasovali. 142 je bil umaknjen, glasujemo še o enem svežnju od 143. do 149. predloga. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Kompromisni predlog sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 158. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejet. 164. predlog. Kdo je za? 164. predlog. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. No, pa preverimo. Glasujemo še enkrat o 164. predlogu spremembe. Elektronsko glasujemo o 164. predlogu. Triinšestdeset oddanih glasov. 36 glasov za, 27 proti sprejeto. 165 za, proti, vzdržani sprejet. 166 je bil umaknen. Sto sedeminšestdeset, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Sto oseminšestdeset je bil umaknjen. Kompromisni predlog osem, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 173, kdo je za? Proti. Nisem dobro videl, tako da glasujemo elektronsko o predlogu 173. Lepo vas prosim, da dvigujete roke kajti z preverjanjem samo izgubljamo čas in če rok ne dvigujete, vas ne moram prešteti. 58 oddanih glasov oziroma 59, no ampak res rok niste dvigovali, kajti 52 glasov je za in samo 7 proti. 176, kdo je za? Proti Vzdržani sprejeto. 177 za. Proti. Vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 188. predlog. Glasujemo o dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. mislim, da ste proti, ampak premalo rok je bilo dvignjenih. Tako da se lahko samo ugibali, je sprejeto ali zavrnjeno. Mislim, da je zavrnjen ta predlog, ampak nisem siguren. 188, drugi del, kdo je za? Proti? No, tu pa je stvar jasna. Sprejeto. 189 za? Proti? Vzdržani sprejet? 190 za, proti, vzdržani, dvomim o tem, ali ste zali proti, glasujemo elektronsko. 190. predlog spremembe, glasujemo elektronsko. 190. predlog, 62 oddanih glasov, 63 oddanih glasov. 34 glasov za, 29 proti sprejeto. 191 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. 192, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 193 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 194. predlog v dveh delih. Najprej prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Drugi del. Pri 194. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Ne, se ne strinjate. Dobro, glasujemo elektronsko drugi del 194. predloga. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 48 glasov proti, 18 za, predlog je zavrnjen. 195, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 198 predlog, kdo je za? Proti vzdržani. Mislim, da je sprejet. 201. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 200. Kdo je za? Proti. Ne, sem se zmotil. 198. predlog smo potrdili, tako da o predlogu 200 ne bomo glasovali. Glasujemo o predlogu 202. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Mislim, da je sprejet. Če ne dvigujejo rok, kaj moram? 204. Ne. Predlog 203. Kdo je za? Glasujemo o 203, če se ne motim. Gre za eno in isto stvar, ampak je napačno napisano. 204. Kdo je za? Ne. 204 je brezpredmeten. 208. predlog, o tem glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Gospod Arlaki, pri predlogu 202 stvari niso jasne. Bi lahko, prosim, elektronsko preverili. Saj sem zabeležil to, ampak sekretarjat mi pravi, da gre za enaka predloga. Ta sta 203 in 204 enaka. Ne, so pravi, učijo 202 in 203 sta enaka predloga. Tako da smo že sprejeli o, no, ta predlog. 208. V dveh delih prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Drugi del, 208, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 209. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Dvesto dvanajst je omaknjen, dvesto štirinajst, kdo je za? Proti, Vzdržani sprejet. 215 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 200. 217, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 219, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 220 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak nisem prepričan. Elektronsko glasujemo o 220. predlogu spremembe. Predlog 220, konec glasovanja. 35 za, 27 proti sprejeto. 221, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 223, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 224 je predlog. Aha, ta je isti. Dobro, o tem ne glasujemo. Ja, spet ni napisano. Lepo vas prosim, da to že enkrat zapišete. Ne moremo kar naprej ponavljati enega in istega. 226. Kdo je za? 223. smo sprejeli, ne? Glasujemo torej o 228. predlogu. 228. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 231. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 11 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji del, za, proti, vzdržani, sprejet. Gremo naprej in sicer na 240. predlog. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 243 za, proti, vzdržani, sprejet. Dva, štiri, štiri, dva, štiri, pet in tako naprej vsi ti so brezpredmetni. 246. predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 247 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. 248. predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 249 za, proti, vzdržani, sprejet. 250 za, proti, vzdržani, sprejet. 251 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 253 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 253 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 254 za, proti, vzdržani, sprejet. 256 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 259 za, kolega David želi besedo. Izvolite. Gospod predsedujoči, v zapiskih je napisano 255 morali glasovati, če bi prejšnji bil zavrnjen in prejšnjega smo odobrili, zato mislim, da bi morali glasovati tudi v 255. Majstata dotato. Ja, ampak to smo sprejeli. Sorry, you're right.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 260 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 261 za, proti, vzdržani, sprejet. 262 je bil umaknen, 263 za, proti, vzdržani, sprejet. 264 za, proti, vzdržani, sprejet. 265 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Ne dvigujete rok, mi je zelo žal, ampak moram pravzaprav ugibati. 265, preverjamo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 265. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 33 glasov za, 32 proti, sprejet. Kompromisni predlog 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 280 za, proti, vzdržani, sprejet. 281 za proti, vzdržani, zavrnjen. 282 za, proti, vzdržani, sprejet. 283 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 14. V treh delih prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da je zavrnjen. Bomo preverili, glasujemo o drugem delu kompromisnega predloga 14. Konec glasovanja. 63 dodanih glasov, 34 glasov za, 28 proti sprejet. Tretji del, kdo je za? proti, vzdržani in sprejet. Gremo naprej. 291. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 292. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 293. predlog je enak, o njemu ne bomo glasovali. Glasujemo o 294. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 295 za, proti, vzdržani, sprejet. 296 za, proti, vzdržani, sprejet. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enako velja za 299 in ostale. Glasujemo o 301. Ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Pred, kompromisni predlog 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 306. Kdo je za? Glasujemo o 306. predlogu. Glasujemo torej o ustnem predlogu spremembe pri 306. Kdo je za? proti. Moramo preveriti. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 306. O ustnem predlogu spremembe glasujemo. Trinšestdeset odanih glasov, trinšestdeset glasov za, šestindvajset proti. Sprejeto. 307. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 308. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 309. Za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet, ampak nisem prepričan. Dobro, sprejeto. 310. Kdo je za? proti, vzdržani sprejet, 313 za, proti, vzdržani zavrnjen, 312 za, proti, vzdržani zavrnjen, 314, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, predlog 311, kdo je za. proti. Vzdržani zavrnjen. 315 za, proti, vzdržani, sprejet. 316 za, proti, vzdržani, sprejet. 317 za, proti, vzdržani, sprejet. 319, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani in sprejet, 320 za proti vzdržani. Nisem prepričan. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 320. Danes niste pri voli, da bi dvigovali roke, očitno. 320 je predlog spremembe. 63, 64 oddanih glasov, 36 glasov za, 28 proti. Sprejet. Kompromisni predlog 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 327. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 328 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. 330, se opravičujem, kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Ne? Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 330. Aperta la votacija. Glasujemo o predlogu 330. Kjužala bo. Konec glasovanja. 29 glasov proti, 32 za sprejet. 331 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 332 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 300... Želite, da preverimo? 332. predlog? Ne. Mislim, da je bilo to bolj jasno. 333. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 335. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 334. Glasujemo o tem ali ne? Allora, dobbiamo chiedere all'onorevole Scholz. Kolega Scholz, se strinjate s predlogom poročevalca v zvezi s 334? Se strinjate dobro. Glasujemo tako, kot je zapisano o predlogu 334. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Ne? Sprejet? ja, moramo gibati, če ne dvigujete rok. 336, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog 337 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 338 predlog za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 339 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 17 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Kom 342. In 343. predlog sta enaka. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 344. Za proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 18 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani zavrnjen. Tretji del, za, proti, vzdržani sprejet. 353 za proti, vzdržani, sprejet 354 za, proti, vzdržani, zavrnjen 355 za, proti, vzdržani, zavrnjen 300. 56 tehnična napaka, o tem ne glasujemo. Je enako kot 3. 5, 7, glasujemo o 358 za, proti, vzdržani, sprejet. 359 za, proti, vzdržani, sprejet. 361 za, proti, vzdržani, sprejet. glasujemo o odstavku 57. V treh delih glasujemo in sicer odstavek 57. Kdo je za prvi del? Proti. Vzdržani sprejet. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Tretji del. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Gospod predsednik, Pri drugem delu bi rad nekaj povedal. Ali lahko še enkrat elektronsko glasujemo o drugem predlogu oziroma dru o drugem delu tega predloga? Ja, smo že glasovali. Socialisti, držite se svojih vodij. Premalo rok je bilo dvignjenih, gospod predsednik. Ja, vem, kar naprej vam to ponavljam. Zato tudi pravim, da stvar ni jasna votazione elettronica ad ogni voto. Non è molto rituale. Ni ravno nekaj običajnega, kar zahtevate, zato ker smo že zaključili z glasovanjem o predlogu v treh delih. Mislim, da ni primeren vas, vaš predlog, ampak lahko naredimo eno izjemo. Ne želim pa, da se to ponavlja. Takoj, ko imate kaj zapovedati, to povejte, ne pa, da čakate na naslednje glasovanje. Še enkrat glasujemo elektronsko na željo poročevalca in sicer o drugem delu predloga spremembe, ki se nanaša na odstavek 57. Glasujemo. Glasujemo o drugem delu odstavka 57. Konec glasovanja. 17 za, 48 proti. 364 za, proti, zavrnjen. 365 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 366 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 367 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 300 67, glasujemo še enkrat elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 367. Konec glasovanja. 47 glasov za, 18 proti. 369, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Predlog 370. Kdo je za? Z ustnim predlogom spremembe. Proti. Vzdržani. Sprejet. 371. Ne, čakajte. 371. Ja, 370 smo sprejeli, tako da gremo naprej na 373. predlog. Kdo je za? 373 proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 19. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. 377 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. 378 za, proti, vzdržani, sprejet. 379 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 380 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, vendar ni jasno. 381 za, 381, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 382 in 383 sta enaka, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. 384 za, ne, se upravičujem, o tem ne glasujemo, ker smo sprejeli prejšnjega. Umaknjene 385, 386, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 387 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. 388 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, to bi bilo koristno, glasujemo o predlogu 388. Konec glasovanja. 32 za, 28 proti sprejeto. 389 za, proti, vzdržani sprejet. Drugi predlog, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani sprejet. 9, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 10 za, proti vzdržani, mislim, da je sprejet. 11. predlog za, proti vzdržani, sprejet. 12 za, proti vzdržani, sprejet. 13 za, proti vzdržani, sprejet. 14 za, proti vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet, 16 za, proti, vzdržani, sprejet, kongresni predlog 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 22. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 29 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za. Želite, da preverimo drugi del 29. predloga spremembe? Glasujemo elektronsko o drugem delu predloga spremembe 29. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 33 glasov proti, 29 za, zavrnjen. 30, kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, nisem pa prepričan. Kompromisni predlog 23, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani zavrnjen, 40 za, proti, vzdržani sprejet, kompromisni predlog 24 za, proti, vzdržani sprejet. 43 za, proti, vzdržani sprejet. Vsi so enaki do 47. predloga. Glasujemo o 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko predlogu spremembe številka 50. Konec glasovanja. Ne dvigujete roko, očitno. 47 glasov za, 19 proti sprejet. 51, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 52 je bil omaknen, 53, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 25 za, proti, Vzdržan je sprejet, 57 za, proti, vzdržan je sprejet, 58 za, proti, vzdržan je sprejet, ampak niste prepričljivi, 59. Dobro, še enkrat glasujemo elektronsko o 58. predlogu spremembe. Elektronsko glasujemo o predlogu 58. konec glasovanja. 44 glasov proti, 18 za zavrnjen. 59. predlog. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 60. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za proti, vzdržani sprejet. 63 za, proti, vzdržani zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 26 za, proti, vzdržani sprejet. 67 za, proti, vzdržani sprejet. 68 ne. Želite, da preverimo z elektronskim glasovanjem? Dobro, glasujemo o predlogu 67. Konec glasovanja. 31 glasov za, 35 proti, zavrnjen. Gremo naprej. 68, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet, 69 za, proti, vzdržani sprejet. Glasujemo v svežnju sedaj od 1 do 12. Razen o 9. Od 1 do 12, razen o 9. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. 9. Kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjen elektronsko glasujemo o celotnem poročilu. Gospod Arlaki, izvolite. Lahko prosim za poimensko glasovanje, seveda lahko to zahtevate. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Apello nominale sulla. Glasujemo torej poimensko o poročilu Arlaki. Quasi tutti hanno votato due skoraj, da vsi so glasovali, samo en ni glasoval. Konec glasovanja. 60 za, en proti, pet vzdržanih glasov. Čestitke poročevalcu za doseženo ogromno večino. Sekundi, ker si si to sečustvo. Onorevole Van Orden vuole intervenire, prego. Gospod Van Orden, želite govoriti? Sort of pres- Samo nekaj postopkovnega. Prav, kar smo imeli poročilo s približno 400 predloge sprememb, sedaj sledi še eno takšno poročilo. In zdi se mi, da to ni najboljši način, kako upravljamo svoje delo, kadar imamo toliko predlaganih predlogov sprememb pri poročilu bi bilo mogoče dobro, da bi mogoče poročevalec malo premislil o poročilu in mogoče predložil kaj novega, kaj takšnega, s čimer bi se približal stališčem poslancem. Sveda, poslanci se vedno želijo predlagati spremembe in nekoliko poročilo spremeniti, ampak to, da glasujemo približno 400 predlogi sprememb, pa se mi zdi res čudno in nenavadno. Eh, onorevole Vigenin, onorevole Neitz. Thank you, chair. And Gospod Vigenin. Ja, res je enostavno, kadar imamo takšne poročila, ampak to je letno poročilo o človekovih pravicah in zato je čisto naravno, da imamo toliko predlogov sprememb. Poročevalca in pa tudi poročevalec v senci sta pravila veliko dela, da sta pripravila glasovanje da sta našla potrebne kompromise in zato predlagam, da bi glasovali danes, če, čeprav bomo tudi po tem glasovanju o Afganistanu sedaj imeli ponovno veliko dela, ampak mislim, da je pomembno, da to storimo danes. Še en razlog za to je, da pa želimo, da bi na plenarnem zasedanju decembra glasovali o tem poročilu. Zato bi bilo dobro, da danes imamo to glasovanje. Če bomo to danes predložili, potem ne bomo uspeli pravočasno predložiti poročila za glasovanje na plenarnem zasedanju decembra. Poslanec Nec. Uh, ja, strinjam se s pomisleki kolega Van Ordna o velikem številu predlogov sprememb pri teh poročilih, ampak ne vem, ali je to res povezano z eh, tem, da poročilo ni bilo dovolj kakovostno, dovolj koherentno. Verjetno je to bolj povezano s tem, da naše kolege pač ta tema skrbi in želijo sami prispevati končni podobi besedila, zato pač predlagajo spremembe do boljše situacije bomo prišli le, če bomo vsi se malo zadržali in premislili, ali so res določeni predlogi sprememb nujno potrebni, ali so res tako nujno potrebni za spremembo sebine. Ampak to se mora odločiti vsak sam. Sama ne bi želela nikogar cenzurirati. Vsak se mora to odločiti sam. Onorevole Salafranca. Poslanec Salafranka. Ja, senor presidente, eh, la verdad es que el señor Van Orden tiene razón. Hvala lepa. Mislim, da ima gospod Van Orden prav, ko pravi, da zaradi velikega števila um, predlogov sprememb je bilo to poročilo zelo zahtevno. Hkrati pa se vsi zavedamo, da je bilo tukaj res veliko predlogov sprememb. To je bilo na dnevnem redu. Vsi vemo, da smo se morali zelo potruditi pri glasovanju. Strenjam se s predhodniki, ko pravijo, da bi morali glasovati tudi v naslednjem poročilu danes popovdne, tako da bomo lahko to obravnavali decembra prihodnosti, pa se moramo izogniti pod takšnemu zahtevnemu glasovanju. Gospa Hazala. Ja, čisto na kratko. Gospod Vigele je povedal zelo pomembnega in sicer to poročilo bo bistvenega pomena na razpravah decembra, takrat bo prisoten tudi visoki predstavnik oziroma visoka predstavnica, ki je obljubila, da bo tam. Junija in decembra je pri nas na plenarnem zasedanju in to je res dobro, tako da ne bi bilo v redu z naše strani, če bi zamudili to priložnost. Pripričana sem, da je bilo pravljeno dobro delo tako strani poročevalke kot poročevalcev senci in mislim, da bomo lahko dobro zaključili poročilo. Revole, kolega Van Orden, vsi se strinjamo z vami, tudi predsedujoči se bolj utrudi, ker mora to vse prebrati, ampak pravila demokracije so pač takšna in se to pač moramo poštevati vsa stališča. Tako da bomo morali kar premagati to utrujenost. Prav imate, res je veliko predlogov sprememb. In bo še bi bilo doseči večji kompromis. Ampak kar pričnimo z glasovanjem. Najprej kompromis številka 37. Glasov, glasovi za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 42 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 43 za? Proti? vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Aha, tukaj imamo, da želite preveriti elektronsko, najprej prvi del. Prvi del glasovanja je odprto, o, prvi del 74. Glasovanje je končano. Osemnajst proti, enajst za sprejeto. Drugi del za proti vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, bomo preverili dobro. Dobro, elektronsko preverjamo 65. Glasovanje se lahko prične. Elektronsko glasujemo 65. Konec glasovanja. dvaintrideset proti osemindvajset za zavrnjeno šestinšestdeset za proti Vzdržanje je sprejeto. 67 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržanje sprejeto. 70, ta je podobno kot 69, dobro za, proti. Mislim, da smo to sprejeli, ampak prosim, dvigujte roke, sicer vas ne morem prešteti in bomo morali vse elektronsko preverjati. 71 za, proti, stržani sprejeto. 72 za, proti, stržani sprejeto. 73 za, proti, stržani sprejeto. 74 za, proti, stržani sprejeto. 75 za in 76 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Stržani sprejeto. Kompromis 39 za, proti, stržani sprejeto. Sedaj pa 87 za, proti, stržani sprejeto. 88 za, proti, stržani sprejeto. 89 za, proti, stržani sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, to bi morali preveriti. Glasovanje se lahko prične, preverjamo predlog spremembe številke 91. Chiusa la votazione. Con la scassovania. 16 za, 27 proti, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 ne bomo glasovali, 96 dveh dveh, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis pet poročevalca za. Se opravičujem, samo trenutek. Vse skupaj glasujemo torej za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sedaj pa. 104 za. Nihče ni za 104. Proti? Dobro, tam ste si. Zavrneno. 107 za. Proti? Vstržani, sprijeto. 108 za. Prosti, vstržani, sprijeto. Ustni predospremenje poročevalca. Oziroma poročevalke. Tukaj piše, kaj želimo za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 Za? Proti? Dobro, o 116 glasujemo. To je za? Proti? Zdržanje sprejeto. Sedaj pa 129, to je za? Proti? Zdržanje zavrneno. 130 za? Proti? Zdržanje sprejeto. 131 za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 A ste nuti? Za, proti, stržani, sprejeto. 136 za, proti, zdržani, sprejeto. 139 za, proti, zdržani, sprejeto. 140 za, proti, zdržani, sprejeto. 141 za, proti, zdržani, sprejeto. 144 za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 11 poročevalke, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Nadaljujemo s kompromisom 12, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 150, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Sprijeto. Dobro, bomo elektronsko preverili 150. Glasujemo torej o predlogu spremembe 150, konec glasovanja. Petinpetdeset glasov proti.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 Številni kolegi ne glasujajo. Ustavite svojo glasovalno kartico, potem pa ne glasujete. Konec glasovanja, 27 glasov za, 27 proti. Ja, res težka naloga. Zavrnjen ta predlog, ker ni več glasov za. 156 in 95 sta enaka, glasujemo o obeh skupaj, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 40 poročevalcev. Kdo je za? Proti. Vzdržan je sprejet. 160. predlog. Kdo je za? Proti. Vzdržan je sprejet. Kompromisni predlog 13. Kdo je za? Proti. Vzdržan je sprejet. 170. Kdo je za? proti, vzdržani. Preverjamo z elektronskim glasovanjem o 170. predlogu. Konec glasovanja. 49 glasov za, 10 proti sprejeto. 171 za. proti, vzdržani zavrnjen, 172 za, proti, vzdržani sprejet, 173 za, proti, vzdržani zavrnjen, 174 za, proti, vzdržani sprejet, 175 za, proti, vzdržani sprejet. 176 od dveh delih, prvi del, Želite, da preverimo z elektronskim glasovanjem 175. predlog spremembe. Skupina socialistov zahteva, da se preveri elektron z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 175. Konec glasovanja. 34 glasov za, 21 proti. Skupina socialistov bo plačala kazen, kajti zaradi nje izgubljamo čas predlog je bil sprejet. 176 je del v, v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Kompromisni predlog 14, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 182 za, proti, vzdržani mislim, da je zavrnjen. 183 za, proti, vzdržani sprejet. 184 za, proti, vzdržani. Nažalost ni bilo dobro videno. Glasujemo elektronsko o predlogu 184. 184 glasujemo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 26 proti 31 za sprejeto. 185. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromisni predlog 15. Kdo je za? Ja, še na nekaj sem pozabil. Iz sekretarjata so me popravili. Glasujemo o 186. predlogu, ker je bil 185. zavrnjen. Kdo je za 186? Proti zavrnjen. Kompromisni predlog 15. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejet. Kompromisni predlog 41. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 190 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet drugi del za, proti, vzdržani zavrnjen, tretji del za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 16, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 196 za, proti, vzdržani zavrnjen. Želite, da preverimo? Z elektronskim glasovanjem preverjamo predlog 196 na željo skupine socialistov. 196. predlog glasujemo. Konec glasovanja. 32 glasov proti, 27 za. Zavrnjen. Še dodatna kazen za skupine socialistov. 196. 97. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani spet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Tu pa stvari niso jasne. Glasujemo elektronsko o drugem delu predloga spremembe 197. Chiusa la votazione konec glasovanja. 28 za, 80 proti zavrnjen. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 42, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Gremo naprej. 205, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet, 206, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 207 za, proti, vzdržani sprejet. Sam pravim, da je sprejet, če kdo dvomi, naj pove na podlagi preštetih rok. Dobro, glasujemo elektronsko predlogov spremembe 207. Glasujemo. 207. predlog spremembe. 207. 2 nič 7. Konec glasovanja. 41 glasov proti, 16 glasov za zavrnjen. 208. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 17. Poročevalke, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 212 za, proti, vzdržani, sprejet. 212, dobro. Preverjamo z elektronskim glasovanjem. Glasujte v predlogu 212. Konec glasovanja. 27 glasov proti 33 za sprejet. 215. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 216 za. Proti. Vzdržani sprejet. 217 za. Proti. Vzdržani sprejet. 218 za. Proti. Vzdržani sprejet. 200 leto. 18. predlog želite, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. 38 glasov za, 22 proti sprejeto. 220. predlog, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet 221 za, proti, vzdržani, sprejet 222 za, proti, vzdržani, zavrnjen 223 za, proti, vzdržani, sprejet 224 za, proti, vzdržani, sprejet 225 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 226 za, proti, vzdržani, sprejet. 227 za, proti, vzdržani, sprejet. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 229 za, proti, vzdržani, sprejet. 229 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 229 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 19, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 20, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. kompromisni predlog 21. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 22. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 253. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 254. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 200. 55 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejet, 262 za, proti. Perfetto, di poter tutto sé, il testo e ah, e io ce l'ho. la parola Andor. Se upravičujem, sam imam nekoliko drugačen glasovalni seznam. Glasujemo o 262 in sicer v dveh delih. Prvi del, kdo je za. Gospod Havi, želi besedo, izvolite. Po interveniranju. Ja, v bistvu nočemo ločenega glasovanja, ampak ustni predlog spremembe. Tako da se upravičujem, da sem tako pozno podal to eh, prošnjo, ampak to je naš predlog, naše skupine socialistov. Radi bi, da se črta unlawful. Tako da bi vse ostalo ostalo, črtalo pa bi se besedo unlawful. Bene, allora. Eh... Dobro. Bomo sprejeli vašo prošnjo, ampak najprej bomo glasovali o predlogu s to besedo in potem še brez. Najprej glasujemo o besedilu brez besede unlawful. Glasujemo najprej o tem besedilu brez besede unlawful. Glasujemo, kdo je za? Proti? no zdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o besedilu, ki vsebuje besedo unlawful. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Dobro, zavrnjen. Prvi predlog sprejet. Kompromisni predlog 24. Kdo je za? Kolega Lambsdorff. Komentar. Mislim, da bi morali sedaj spremeniti formulacijo, kajti ta stavek piše causing the government of Cuba not merely to exile political prisoners. Torej, za 24. kompromis. Tega smo dobili pred nekaj minutami in je že na seznamu. Torej, calls the government of Cuba not merely to exile political prisoners, but to give them the freedom to travel back to Cuba without being arrested. Uh, Vsaj prvi del stavka, tukaj se tudi uh, eh, tašni, ki ime greš na materni jezik, ampak mislim, da je to malo čudno. <laughs> To je naše upanje. Mislim, da je še nekdo prosil za besedo. Pred nekaj trenutki izvolite.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 ampak v bistvu skoraj za zapisnik. Nov kompromis smo se sedaj sestavili in tam bomo to popravili k amandmaju 263. To treba pojasniti, tako da bomo vsi točno vedeli, da glasujemo tam o drugem kompromisu, kot pa tisti, ki smo ga pogledali danes zjutraj. Jaz bi se zahvalil kolegici Andrekini in ostalim za to. Hvala. Honorevole Salafranca. Kolega Salafranca. Hvala lepa. gospod Lansdorf ima prav. Ampak glasujemo o drugem delu eh, predloga spremenja 262. Prej pa smo govorili o predlogu spremenja poročevalke, ki je zamenil, zamenjal eh, predlog spremenja gospoda Obijo. To čeprav je imel torej dobre namene, mislim, da je gospod Lamstrov to povedal nasprotju s tistim, kar je bilo prerečeno. In mislim, da bi se temu lahko izognili, če bi ustrezno sestavili glasovalne sezname. Glasovati moramo o predlogu spremem 24, oziroma o kompromisnem predlogu spremem 24 in s tem bomo pokrili enako področje. Hvala. Dobro, razprava je zaključena. Glasujemo o kompromisnem predlogu 24. Brez besede Meril. Želite še besedo, kolega Howitt, izvolite. Uh, uh, mislim, da je napačno to razumel, da besede so narobe ravno obratno zapovedali. Tukaj gre za dve vrstici in ni čisto tako, kot je rekel gospod Lamstrov, gre za zmedo med dvema popolnoma ločenima zadevama. 263 bo odpadel, zato ker je gospa Andeklin prav tako prijazna, da je vključila del tega v njen kompromis in tega bomo tudi mi podprli. Si, allora, eh, do... Dobro, po tej dolgi, dobro, razmeroma dolgi razpravi in razmisleku glasujemo o kompromisnem predlogu 24, kjer se nahaja sprememba in sicer iz besedila naj bi črtali mirli. Glasujemo o predlogu 24, kot je bil spremenjen. Kdo je za kompromisni predlog 24? Še pripombe? Right, need... Ja, besedo merli moramo črtati, ampak kolega Renato Weber pa je sedaj prav povedal, povedala prav, kako more biti. Se pravi, to, to travel back to Cuba without being arrested. Torej, v tej spremenjeni verziji, kot je povedala kolegica Renata, tako moramo, o tem moramo glasovati. Vsi smo dakord. Dobro, sedaj smo se sporazumeli. Merlif črtamo. 24. kompromisni predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 25, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejet. 261 za, proti, vzdržani. Sprejet. 268 za, proti, vzdržani. Sprejet. 269 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Kompromisni predlog 26 za, proti, vzdržani. Sprejet. 278, kdo je za? proti, vzdržani sprejet, 279 za, proti, vzdržani. Ne dvigujete rok. Glasujemo elektronsko in sicer o predlogu 279. chiusa votazione. Konec glasovanja o 279. predlogu spremembe, 27 glasov za, 23 proti. Sprejeto. 280 za, proti, vzdržani sprejet. 281 je bil umaknen, kompromis 27, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 286. predlog, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 287 za, proti, vzdržani sprejet. 288 za, proti, vzdržani zavrnjen. 289 za, proti, vzdržani zavrnjen. 290 za, proti, vzdržani sprejet. 291 za, proti, vzdržani sprejet. 292 in 105 sta enaka, glasujemo o obeh, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 106 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 28 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 29 za, proti, vzdržani sprejet. 295 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 297 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 299 za, proti. Uf, nisem dobro videl. 299 glasujemo elektronsko. Morda sem nekoliko prehiter. Konec glasovanja. 29 glasov proti, 25 za zavrnjen. Predlog 300. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Gremo naprej. 303, kdo je za? Predlog 300 smo zavrnili, tako da se popravljam, glasujemo o 301. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 302 za, proti, vzdržani sprejet. 303 za, proti. Vzdržani in sprejet. Kompromisni predlog 30. Za. Proti. Vzdržani in sprejet. 307. Z ustnim predlogom spremembe za. Proti. Vzdržani. Ni jasno, tako da elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 307. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. Ja, presneto. 45 glasov za in 8 proti. Velika večina za torej. Poimensko glasujemo na željo poročevalke o 308. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 glasov za, 25 proti sprejeto. Glasujemo o 309, še vedno glasujemo poemensko na željo poročevalke. Konec glasovanja. Isto. 28 za, 25 proti sprejeto. 310. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 31. Poročevalki, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 316. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 317 in 318 sta identična. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Tristo dvaindvajset, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet 323, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlagam, da glasujemo o svežnju, da enostavimo stvari. Sicer od 324, 25, 26 in 27, če se strinjate. Se ne strinjate. Dobro, dovolj je, da en nasprotuje, potem bomo pa delali. 324, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 325 za, proti, vzdržani, sprejeto. 327 za, oziroma 26 za, proti, sprejeto. 27 za, sprejeto. 329 za, proti, no vzdržani sprejeto. 330 za, proti, no vzdržani zavrnjen. 331 za, proti, no vzdržani sprejet. 332 za, proti, no vzdržani sprejet. 333 za, proti, no vzdržani zavrnjeno. 334 za, proti, no vzdržani sprejet vzdržani. Zavrnjen 335 za proti vzdržani. Sprejet predlog 336 za proti vzdržani. Zavrnjen. Vendar bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 336. Chiusa la votazione konec glasovanja, ampak ogromno vas je, ki spoh ne glasujete. Predlog je zavrnjen z enim glasom več proti. 337 za, proti, vzdržani sprejet. 338, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 339 za, proti, vzdržani sprejet. 340 za proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 32 za, proti, vzdržani sprejet. 3, 4, 8. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani. No, ni bilo popolnoma jasno. Glasujemo elektronsko. O drugem delu predloga 348. Konec glasovanja. 24 glasov proti, 23 za, drugi del je zavrnjen. 349 za, proti, vzdržani, sprejet. 350 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 300 To 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 359 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 360 za, proti, vzdržani, sprejet. 361 za, proti, vzdržani, sprejet. 362 za, proti, vzdržani, sprejet. 363 za, proti. socialisti prosijo, da še enkrat glasujemo o predlogu 362, glasujemo elektronsko predlogu spremembe 362. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 18 glasov proti, 32 glasov za, sprejet. 363 za, proti vzdržani, sprejet. 364 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 365 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 366 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 367 za, proti, vzdržani, sprejet. 368 za, proti, vzdržani, sprejet. 369 za, proti, proti, moraš sprejeti 370 za, proti vzdržani, sprejeti 371 za, proti vzdržani, sprejeti 372 za, proti vzdržani, sprejeti 373 za, proti vzdržani, sprejeti 374 za, proti vzdržani, sprejeti 375 za, proti proti vzdržani. Sprejet 376 za proti vzdržani. Sprejet 377 za proti vzdržani. Sprejet 378 za proti vzdržani. Sprejet 379 za proti vzdržani. Sprejet 380 za proti vzdržani vzdržani zavrnjen, 381 za, proti, vzdržani sprejet, 382 za, proti, vzdržani sprejet, 383 za, proti, vzdržani sprejet, 384 za, proti, vzdržani sprejet, 385 poročevalka prosi za besedo, izvolite onorevole Andrije Kijen. Gospod Andrije Kijen. Kom... Hvala lepa. Kompromis 385. Bo stvari pojasnil. In tekst opišel regret, that have defended the bill regarding military jurisdiction has not yet been submitted to Congress. To ni res. Ta zakon so že predložili kongresu, In mi smo to še enkrat preverili na veleposlaništvo. Tako da bi sedaj rada predlagala naslednje besedilo. The government of Mexico in the fight against drug trafficking and organized crime and the submission to Congress of a bill aiming to reform the military code of justice. And then the rest. In potem še preostali del predloga spremembe.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 Glasujemo o besedilu, kdo je za. 385 proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 34 za. Proti, vzdržani sprejet. 389 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 35 za. Proti, vzdržani sprejet. 393 za, proti, vzdržani sprejet. 394 za proti, vzdržani sprejet 395. Preverjamo z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 394. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 25 glasov proti, 23 za, zavrnjen. 395, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 36, poročevalke, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 403, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 404 za, proti, vzdržani, sprejet. 405 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 406 za, proti proti, vzdržani, sprejet, 407 za, proti, vzdržani, sprejet, 408 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 409 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 410 za, proti, vzdržani, sprejet, 411 za, proti, vzdržani, sprejet, 411 za, proti, vzdržani, zavrnjen 412 v dveh delih, kdo je za prvi del, kdo je proti, vzdržani sprejet, drugi del za proti, vzdržani sprejet. 413 za proti, vzdržani sprejet, 414 za proti. Niste prepričljivi. Glasujemo elektronsko o predlogu 414. Glasujemo o predlogu spremembe 414. Eh, prego, onorevole Weber, ma. Kolegica Weber. Says, ja, na našem seznamu piše, da je to možna sprememba formulacije in ne vemo, ali je dejansko prišlo do te spremembe. To pomeni veliko razliko mind decides and consider. Lo chiariamo, eh? Un attimo. Vam bomo takoj pojasnili, samo trenutek. Samo da sekretarjat preveri besedilo. Mr. Chairman, it's, it's your amendment. Gospod uh, predsedujoči, to je vaš predlog spremembe. Ja, vsega si pa res ne morem zapomniti. Sì, è il te- Na glasovalnem seznamu piše, kot piše, sam se strinjam s tem, v imenu Rinaldija pa ne moram glas- govoriti. Glasujemo elektronsko o predlogu 414. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. 28 glasov za, 21 proti. Sprejeto. 415, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 416, za, proti, vzdržani, sprejet. 417, za, proti, vzdržani, sprejet. 418, za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 420 za. Aha, ne, tega nismo sprejeli. 419, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 420 za. Proti. Zdržani sprejeto. 421 za. Proti. Zdržani sprejet. 422 za. Proti. Zdržani sprejet. 423 za proti, vzdržani sprejeti, 3D, 13 za, proti, vzdržani sprejeti, 14 za, proti, vzdržani sprejeti, 15 za, proti, vzdržani, ja, ni jasno. Glasujemo elektronsko o 15. predlogu spremembe. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 39 glasov proti, 11 glasov za, zavrnjeno. 16, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18, želite, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 17. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. Štiriindvajset za, dvaindvajset proti. Sprejeto. Osemnajst, kdo je za? Hm, gospod Hawit. Zaenkrat nismo nič slišali iz angliške kabine. Uh, tolmačenje, ampak uh, tako da nismo dobro slišali zadnjega glasovanja. Rad bi preveril, če se da deluje. Dobro. <laughs> Dičo. Dobro, še enkrat. 18, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Elektronsko glasujemo o predlogu 22. Kjuza. Konec glasovanja. 27 glasov za, 23 proti. Sprejet. 23. predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Glasujemo elektronsko o 26. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 29 glasov proti, 19 za zavrnjen. 27. predlog za proti vzdržani. Mislim, da je sprejet. 28 za proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za. Želite, da preverimo 28. predlog spremembe? Dobro. Glasujemo elektronsko predlogo spremembe 28. Če ne ancora? No, no, ah, no meno male. No, no, ah, no, no, dovete sentire. <laughs> Eh, cinque, ah. Konec glasovanja. 25 glasov za, 27 glasov proti, zavrnjen. 31 za, ne se opravičujem. 29, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti vzdržanje sprejet, 34 za proti vzdržanje zavrnjen, 35 za proti vzdržanje sprejet, kompromisni predlog 2 za proti vzdržanje sprejet, 39 za proti vzdržanje sprejet, 40 za proti proti vzdržani sprejet, 2 za proti vzdržani sprejet, 3 za proti vzdržani sprejet, 4 za proti vzdržani sprejet, 5 za proti vzdržani sprejet, kompromisni predlog 1 za proti vzdržani sprejet, 9, 8 za sprejet, 10 kdo je za proti sprejet sprejet, 11 za, proti, sprejet, 12 za, proti, vzdržani, sprejet. In še glasovanje o poročilu celoti, glasujemo elektronsko. Aperta la votazione, chiusa la votazione. Konec glasovanja. 50 za, nihče proti, dva vzdržana glasova. Čestitke pročevalki Andri Kene, izvrsten rezultat. Nekaj trenutkov odmora, potem pa bomo prisluhnili kolegi Pancerju, imperatorju Pancerju. Vini, si volite prendere. Kolegice in kolegi, predlagam, da se ponovno sedete na svoje mesta. Začenjamo z drugim delom popodanskega zasedanja odbora za zonanje zadeve. Najprej poročilo kolega Pancerja, predsednika delegacije za odnose z državami Magreba in Unijo. Arabskega Magreba ter sporočilo gospe Ane Gomeš o nedavnem obisku delegacije za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba v Libiji med 1. in 5. novembrom letos. Odnosi med Evropsko unijo in Libijo so seveda posebnega interesa tudi za naš odbor. Gospod Pancer je vzpostavil številne stike preko delegacije. Delno so nas tudi obveščali o pogajanjih, ki so potekala za sklenitev okvirnega sporazuma z Libijo. Preden pa dam besedo poročevalcema, bi vas rad obvestil še o tem, da smo večkrat stopili v stik z visoko predstavnico Unije, predstavili smo vse kritične pripombe, ki so letele predvsem na nedostopnost dokumentov. Ko so kolegi odhajali v Libijo, sem bil presenečen, kajti obvestili so nas, da je naša prošnja na mesto na visoko predstavnico bila naslovljena na belgijsko predsedstvo in na Koreper. Koreper je potem tudi prejšnji teden obravnaval naš predlog. Predstavnike belgijskega predsedstva smo tudi prosili, da nam posredujejo odločitev, ki jo bodo oziroma ki so jo sprejeli v zvezi s tem. Toliko v uvod, brez nadaljnega pa sedaj predajam besedo kolegu Panceriju, ki nam bo predstavil svoje poročile. Zvolite. Hvala, gospod predsednik. Evropski parlament petletnimi odnosov z Libijo, naša misija je bila namenjena predvsem dvema ciljema. Najprej smo želeli seveda okrepiti vezi s to državo, ki se nam zdi strateško pomembni sogovornik iz večjih razlogov - boj proti terorizmu, migracije, energija, zagotavljanje miru in varnosti v Afriki. Drugi cilj pa je, da jasno izpostavimo kakšna je posodobljena vloga Evropskega parlamenta pri sprejemanju odločitev v Evropski uniji. Seveda je do teh sprememb prišlo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. To so splošni cilji. Našim sogovornikom smo zastavili tudi cel niz vprašanj, ki so vsaj za nas zelo pomembna. Naprimer, kaj se dogaja s pogajanji o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libijo, kako se bodo. Uh, upravljali migracijski tokovi, ki od tam prihajajo, potem programi, ki se nanašajo na zdravstveno področje, podpira podjetjem, zlasti malim in srednje velikim podjetjem. Sodelovanje Libije v programih za boj proti podnebnim spremembam in v programih za upravljanje z energetskimi viri. Potem odprtje urada UNHCR-a, upoštevanje Ženevske deklaracije številka 51. Libijo smo tudi povabili, da sprejme moratorij na smrtno kazen. Misija se ni začela ravno najbolje, kajti kar nekaj organizacijskih težav smo imeli. Libici so spremenili srečanje oziroma program srečanja za prvi del. To je sprožilo kar nekaj polemike, morda so nekateri iz delegacije prehitro odreagirali vendar se je situacija potem popravila. Ugotovili smo, da je situacija v tej državi nekoliko boljša. V Bengaziju smo obiskali določene infrastrukture, srečali smo se tudi s političnimi predstavniki, tako da lahko danes predstavim povzetek te misije. Najprej politična ocena. V Libiji se politična situacija spreminja, seveda se ti odnosi med libijskimi političnimi strankami potem prenašajo tudi na odnose, ki jih ima Libija z Evropsko unijo. Pa naj si gre za libijsko zakonodajo, za sprejemanje določenih mednarodnih sporozumov in tako naprej. V razpravi smo skušali ugotoviti, kaj se dogaja v Libiji. Srečali smo se v Bengaziju in v Tripoliju s številnimi predstavniki. Pripravili smo tudi dokument, ki ste ga prejeli. Sekretar za zonanje zadeve v Libijskem kongresu se je zauzel za to, da bo imenoval stalno komisijo ali odbor v tem kongresu, ki se bo ukvarjala z Evropskim parlamentom, predvsem z delegacijo za Magreb. S tem bomo omogočili konstruktiven politični dialog, podobno kot je sklenjen že z Marokom. Seveda, Libija ima kar nekaj težav, zlasti na področju človekovih pravic. Ugotavljamo, da je možno, da bo Libija pristopila k ženevski konvenciji iz leta 1951 ki se nanaha, nanaša na begunce. Če bi se odprl urad UNHCR v Libiji, bi se s tem tudi izboljšali odnosi z Evropsko unijo. Želimo tudi, da bi Libija sprejela moratorij na smrtno kazen. Te teme so se pojavljale tudi v vseh pogovorih, ki smo jih vodili. Dokument, ki smo ga so podpisali pa je morda začetek novih odnosov med Evropskim parlamentom in Libijo. Evropski parlament je tako z vso svojo silo vstopil v te odnose, ki jih vodi Evropska unija z Libijo. Evropska delegacija bi morala čim hitreje odpreti tudi svoj urad v Tripoliju. To bo pomembno prispevalo k doseganju ciljev in k nadaljem napredovanju pogajanj podpis okvirnega sporazuma z Libijo bi moral seveda upoštevati tudi predstavljene okoliščine in spoštovati pogoje. Po tem obisku lahko Evropski parlament sprejme prvo priporočilo in ga pošlje tudi svetu. To bi lahko upoštevali tudi pri pogajanjih o okvirnem sporazumu. In še par končnih misli. Zahvaljujemo se za delo, ki ga je opravil veleposlanik Evropske unije, ki je sicer nastanjen v Tuniziji, vendar nam je pomagal tudi, ko smo bili v Libiji. Že v uvodu ste sami povedali, da ni ustrezne sinergije z Evropsko komisijo. Te napake je treba odpraviti. Evropski parlament ni ovira in nekaj, kar bi motilo, ampak smo tu zato, da komisiji pomagamo poleg tega se mi zdi, da bi morali dobro pojasniti, kakšna je nova vloga Evropskega parlamenta po začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Pa to velja tako za Libijo, kot tudi za ostale države. To je bistveni predpogoj, če želimo, da se nas prizna kot enega od pomembnih sogovornikov. Na koncu pa bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali, še zlasti sekretarjatu. Hvala lepa za izvrstno delo, ki ste ga opravili ko ste pripravljali to misijo in tudi, ko smo bili na obisku. Hvala lepa. Seveda se zahvaljujete globalno vredno tudi odboru AFET, kajti v vaših poročilih nasredno hvalite. Gospa Gomeš. Just... Gospod predsednik, rada bi dodala, da je res Libija je strateško pomembna za Evropo naše države članice, številne države članice imajo zelo močne in vedno širše odnose z Libijo. Lidija, Libija je sicer še vedno diktatorska država, prihaja do kršitev človekovih pravic, zlasti civilnih, ampak če pogledamo z vedika gospodarskega razvoja, socialnega razvoja, pa obstaja eh, relativno dobro porazdelitev prihodkov od eh, nafte. Upravljanje je sicer slabo, malo se je začela odpirati, ampak zanimivo se mi je zdelo, da smo lahko omenili katerokoli točko z področja človekovih pravic z našimi sogovorniki in oni niso nikoli zavračali razprave o tem. Kot Antonija Pancani tudi mene e, zelo spodbuja to, da smo se zadnjim sogovornikom, ki je bil neke vrste predsednik parlamenta, še bolj uh, naklonjen kot katerkoli pred njim, kot je rekel Antonijo Panceri. On je tudi takrat priznal, da bi lahko tudi pristopili k Evropski konvenciji oziroma konvenciji Združenih narodov za begunce. Potem glede vprašanja prisotnosti UNHCR, tudi to smo mi omenjali in vemo, da sedaj potekajo uh, pogovori o tem. To se mi zdi nujno potrebno. Prisotnost UNHCR uh, je nujno potrebna in mora biti prisoten. Vemo, da Evropa ne more kar ignorirati Lib Libije in uh, ne more kar. Uh, pozabiti na to, kar se tam dogaja, pročene stvari se ne razvijajo dobro, to je pač moje stališče, ampak sedaj ni čas, da bi uh, se ne, ne sodelovali, čas je, da sodelujemo iz številnih razlogov. Imamo tudi humanitarno nalogo, da vodimo Evropo v smer, da bo bolj prisotna v Libiji. Na takšen način bomo še bolj pri. Uh, spevali k temu, da bo prišlo do odprtja političnega prostora. Podobno je bilo naprimer tudi z akcijskim načrtom iz Bengazija, s katerim smo želeli vzpostaviti centre odličnosti za boj proti uh, eh, HIV-AIDS. V Bengaziju ta je imel zelo velik vpliv in sedaj želijo ta program razširiti tudi na ostale nalezljive bolezni. Tako da bi rada čestitala komisarki Ferrero Wagner, ki se je odločila, zato v zelo nerodnem času, ampak to je bilo zelo dobra stvar. Po mojem mnenju, če pogledamo okvirni sporazum, je ta smiselen, ampak bi ga morali pri posameznih bistvenih točkah uh, spremeniti. Mislim, da bi morali takoj poslati sporočilo svetu, da bi preoblikoval pogoje za pogajanje. Prva stvar, ki je nedopustna, je, da svet preko komisije želi doseči sporazum o ponovnem vračanju, oziroma ponovnem sprejemu. Mislimo, da to ne bo smiselno. Gre za diktaturo, ki stalno krši človekove pravice, čeprav je ratificirala vse različne pogodbe eh, z področja človekovih pravic in je tudi članica eh, Združenih narodov. S tem bi mi kršili svoje lasne pravne obveze, če bi sprejeli takšen sporazum z Libijo. To bi morali enostavno uh, prenehati delati na tem, Lidija tega tako ali tako ne bo sprejela. Gospa Ashton nam še ni razkrila pogojev, ki jih je dobila, torej pogojev, ki so zaupani njenemu mandatu, ampak vemo, uh, kakšni so pogoji Evropske unije in to je tisto osnovno sporočilo, ki ga moramo poslati svetu. Po mojem mnenju moramo vprašati oziroma prositi svet, da mora ustrajati na tem, da bodo pristopili k konvenciji z rušenim narodom o zaščiti beguncev in da bomo imeli tudi prisotnost UNHCR, ta mora biti prisoten in upraviti delo, ki je nujno potrebno, še zlasti pri tem, ko poskuša zaščititi migrante in vse prosilce za azil in ostale begunce. Pomembno bi bilo, če bi svet ponudil nek program um, ponovne naselitve za begunce in posilce za azil. Takšne svete smo že večkrat uh, dali in mislim, da bi bilo ustrezno, da bi tudi tukaj delili breme skupaj z državnimi narodi. Morali bi tudi ponuditi neke rešitve za zakonite migracije, tudi to je zelo pomembno, kajti sedaj imamo ta tok migrantov, ki poteka preko Libije in to je sedaj postal tudi pot za trgovanje z ljudmi. To je še en izmed razlogov, zakaj ne smemo biti odsotni pri tej temi. Strinjam se tudi glede moratorija smrtno kazen, tudi tam moramo sodelovati potrebujemo podatke in statistične podatke o ljudeh, ki so jih nedavno usmrtili. In še enkrat, tudi tukaj smo dobili zelo pozitiven odgovor strani najvišjih sogovornikov na libijski strani. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da bi vlagali v razvijanje zmogljivosti eh, upravljanja, vodenja države. S tem bodo okrepili tudi civilno družbo. Vstajajo neki znaki, da je prišlo do premikov, da se ljudje želijo eh, odmakniti v te izolacije, v kateri so živeli v preteklosti in ne moramo sedaj in kar obrniti hrbta. V tem kontekstu vse, kar bomo storili, naprimer eh, podpora pravic žensk in tako naprej, bo bistvenega pomena. Na koncu pa mislim, da bi si morali prizadevati za to, da bi Libijo vključili v to regionalno sinergijo na različnih področjih, kot je trajni razvoj in to si želijo, kajti vedo, da prihajajo imigranti k njim zaradi tega, ker so druge države slabo razvite. Potem pa tudi drugi okoljski izzivi. Libija je del glavnega problema, ki so povezani s temi okoljskimi izzivi v regiji, torej zlasti pomankanje vode in pa širjene puščave. mislim, da tako imajo še veliko možnosti, da bi jih lahko vključili v nekatere pozitivne sinergije na regionalni ravni. Na koncu pa bi še dodala naslednje. To je pomembno za, mora biti pomembno za naše države članice, eh, kajti li, eh, za Libice je zelo pomembno, da bi lahko pristopili v um, sistem olajšanega izdanja vizumov. Seveda za to obstajajo zelo dobri razlogi, zakaj se ljudje tega ne želijo. Vsi se še dobro spomnijo uh, bombnih napadov, lokrbi, uh, eh, diskoteko Berlino in tako naprej. Trenutni šengenski sistem, ki veljav, bi deloval bolj enostavno. In to je zelo pomembno, po mojem mnenju. In s tem bi tudi spomnili nekatere pomisleke, ki jih imajo libici. Zelo sem bila nesrečna. Na začetku, ko sem videla in slišala različne izjave ljudi, ki sploh niso dejansko sledili tistemu, kar se je tam dogajalo, njihove izjave eh, ne ustrezajo tistemu, kar smo videli in slišali. In to pravim tukaj in tam tudi povedala usno, da je bilo zelo nepremerno, da je kot članica delegacije ta poslanka tako ravnala in dajala takšne izjave. Takoj moramo prenesti sporočilo svetu in pa gospe Ashton, kajti ta pogajanja bodo sedaj prišla v končno fazo. In uh, do takrat, dokler ne bodo v zadnji fazi, lahko še vedno vplivamo na ta pogajanja. V tem smislu je bilo zelo pomembno, da bi čim prej iz, sprejeli neko krašo resolucijo, v zvezi s tem potem pa moramo seveda slediti dogajanju. Moramo, se, torej, moramo sodelovati z njimi. To je bistveno. Hvala, gospa Gomeš. Gospod Jakolino, ki je tudi član delegacije. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam sem sodeloval pri tej delegaciji skupaj z gospod Komaš in ostalimi. Opravili smo res veliko dela. Tudi na zadnjem dnevu sem bil zelo aktiven. Že gospa Gomeš je prej povedala, da so Libici odgovarjali na vsa vprašanja tudi na tista, ki so se nanašala na temeljne pravice. Ugotovili smo tudi, da obstaja možnost, da tudi Libija pristopi k eh, Ženevski konvenciji. Upam, da se bo to kmalo zgodilo. Libija je. V primerjavi z ostalimi državami Magreba manj razvita, veliko dela jih še čaka, vendar smo videli, da so storili že kar nekaj konkretnih projektov, da so spostavili infrastrukturo, da izvajajo posamezne projekte in programe. Upoštevati bo treba določene elemente tudi v sklepnih fazah pogajanj. Upam, da bo komisija to upoštevala, tako kot parlament. Tisti, ki so se oglasili pred mano, so že omenili naprimer sredozemlje. Evropa je seveda skoraj da dolžna sodelovati tudi z državami Magreba zaradi naprimer ribištva. Meje seveda niso tako začrtane, kot si predstavljajo libijski organi, vendar Libija zagotovo vedo, da se morajo povezati z Evropo. Nedavno je Italija tudi sprejela sporazum z Italijo, v tem sporazumu se urejajo tudi migracijski tokovi. Navedli smo v okviru tega sporazuma tudi nekatere pogoje v zvezi z gospodarstvom. Libija mora seveda ponovno pristopiti k pogajanjem. Sodno sodelovanje, policijsko sodelovanje je zelo pomembno. Boriti se je treba proti terorizmu, proti trgovini z ljudmi. Boriti se je treba tudi proti odvisnosti od drog, tako da se strinjam s tem, kar sta povedala Panceri in Gomeš. pripraviti bi morali ali priporočilo ali neko resolucijo, ki bi jih potem naslovili na svet. Morda bi potem skupaj eh, lahko pravočasno dosegli kakšen konkreten rezultat. Arlaki. Hvala lepa, kolega Arlak. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh. Bi rad čestital gospodu Pancerju in pa torej vsem članom delegacije v Libiji dosegli so res odlične rezultate na različnih področjih. Moramo biti hvaležni, kajti dokazali so, kaj lahko ta parlament stori in zapolni vrzel v zunanji politiki Evropske unije. Spreme pobudo, dialog s pomembno državo, kot je Libija. Ta je pomembna za Evropo, pa tudi za številne države članice pokazali so, da ta metoda zelo dobro deluje, torej ta metoda dialoga in sodelovanja. Odnosi med EU in Libijo so odličen primer tega, kaj lahko Evropska unija doseže kot sistem, takrat, kadar deluje in sledi svoje lasnem nagnenju in ne, da zgolj ponavlja ameriški pristop in pa ameriške napake do katerih pride, kar se američani lotevajo držav, kot je uh, Libija. Ta je bila dolgo časa čisto izločena, bila je del te vsi zla. In Evropa se ne strinja, ne deli takšnega pristopa, ki je pripeljal uh, Libijo, da je postala v bistvu čisto postranska, skoraj da obupna, obupana država. Država, ki je podpirala terorizem, se poskušala oboroževati z orožjem za možečno uničenje. Dejstvo, da Libija v določeni meri sprejela ta drugačen evropski pristop, da se je razorožila in odpravila to nagnjenje, ki ga je imela do terorizma, mednarodnega nasilja, Vse to je velik uspeh za mednarodno skupnost in uspeh evropske metode. Če bi Evropa lahko podobne modelo sledila tudi v drugih območjih in drugih državah, naprimer pri Iranu, mislim, da bi beseda mir dobila večji pomen. Zato bi morali še naprej iti v tej smeri. Kot samoomevnega vzeti dejstvo, da ko svet in pa komisija ne vodita, ne greta po tej poti, ampak nažalost je ta sistem dovolj kompleksen, da imamo še parlament, ki lahko sprejme svojo lastno odgovornost in zato gre na to, da odpira nova področja v zunani politiki. Libija je uspeh že prejšnje prodjeve komisije ki je spreja, začela s tem novim pristopom. Italijanska izkušnja odnosov z Libijo je tudi zelo zanimiva in usklajena z tem evropskim pristopom. In eh, v bistvu je ta, prišlo do kontinuitete tako med Prodijevo vlado, ki je pričela s tem pristopom in temu sledi tudi trenutna desno-sredinska vlada to je potem pripeljalo do zelo pozitivnih rezultatov na področju priseljevanja, sodelovanja na področju energije. In vse to je zelo pomembno tudi za vprašanje človekovih pravic v Libiji. Sankcije in uh, stalno uh, krcanje uh, Libije, to ne deluje. Bolje deluje naša metoda, zato bi morali biti bolj ponosni na to in se tega bolj zavedati. To, če Libijo krivimo za vse, to nam ne prenese nič dobrega. Če želimo krepiti in razviti človekove pravice, demokracije, civilno družbo v Libiji, moramo nadaljevati s tem pristopom in ne se posluževati groženje sankcij. Ta odnos, primer, EU, eh, e Libija, kaže, da ta eh, pristop bolje deluje, da ne pelje v napetosti mednarodno nasilje. Teda. Rezultat je ta, da bi pač morali vse skupaj krepiti, pokazati, katero smer bi naj šel celoten sistem in parlament ima tudi na voljo instrumente poleg tega, uh, teh sporazumov, ki so že sedaj uh, sprejeti. In bi ta primer moral postati primer tiste prave, resnične zunanje evropske politike. Hvala, kolega Arlak, in sedaj pa kolega Lambsdorff. Um. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam nekaj vprašanj sem pozitivno presenečen, kaj ti dobil sem samo elektronsko sporočilo Sonja Alfano s celo vrsto eh, izjav, ki so bile posebno nasprotju s tem, kar sem slišal danes in nedvomno so pogovori boljši od sankcij, te, glede tega se posebno strinjam. Imam pa nekaj vprašanj oziroma nekaj točk, ki bi jih rad izpostavil. Najprej, kakšna naj bila vsebina okvirnega sporozuma, kaj naj bi ta vseboval, mislim, da je to potrebno opredeliti. Drugič, mislim, da se ne smemo slepiti. Ana Gomes je bila zelo jasna, rekla je Bobu Bob in je povedala, da je Libija še vedno diktatura, o tem ni nobenega dvoma. Ne smemo torej eh, preveč upati imeti previsokih pričakovanj, če se nakratko. kratko spomnimo, kako so se razvijali odnosi med Libijo in Švico. Eh, šlo je za incident, ki je bil res sramoten za družino diktatorja, šlo je za izsiljevanje, jemanje talcev, posem nesprejemljivo ravnanje in vedenje strani države, eh, ki je za nas strateškega pomena in o tem tudi ni nobenega dvoma. Eh, potem tretjič, ponovni sprejem, mislim, da ne moramo imeti sporozuma brez eh, sporozuma o ponovnem sprejemu. Libija je tranzitna država za podsakarske begunce in eh, zdi se mi, da sporozum o ponovnem sprejemu ni nekaj tako nezaslišanega, je pa potrebno o tem govoriti. Eh, glede enega dela pa se počutim kot v nekem eh, nenavadnem filmu govorimo o tem, da bi vendarle stopili pogovor z Gaddafim in eh, govorimo o okvirnem sporazumu, če pa govorimo o Izraelu, pa se pojavijo težave, že če pride do omembe eh, vzajemnega priznavanja zdravil, na primer. In res, če Eh, lahko eh, se pogovarjamo z zahtevnimi državami, kjer eh, imamo diktature, potem bi nadvomno lahko vse še bolj navdušeno pogovarjali z državami, ki so demokrati, demokracije, čeprav se morda ne strinjamo s politikami vlad, ki so na oblasti. Parola. Hvala lepa. Kos pa vržja. Ja, gospod predsednik, kratka bom. Rada bi zgolj uh, nekaj povedala v zvezi s tem ozračju, ki trenutno vlada v tem odboru. Ne strinjam se čisto s tistim, kar so rekli neki kolegi, še zlasti, kot da se ni nič zgodilo in da smo dosegli nek sporazum z uh, Libijo. Ana Gomez je dobro pozorila na to, točno vemo, za kakšne izzive gre, s čim se je pogajala eh, oziroma kaj se je pogajala Italija, da je prišlo do grožne, za grožne, da so številni imigranti zelo ogroženi in da je pravica do azila uh, tam še bolj ogrožena. In to je pač tipičen primer vsega tistega, kar se ne sme zgoditi, se pravi na eni strani privilegiramo tisto, kar nam koristi, na drugi strani pa postavljamo nerodna vprašanja. Tako da ne morem biti kar tiho in se obnašati, kot da se nič ni zgodilo. In ne morem spriti tistega, kar je bilo prej rečeno. Mislim, da ni mogoče, da bi um, ta sporazum sprejemali, pri, pri tem pa ne upoštevali tega, da ni, niso zagotovljene niti minimalne človekove pravice, da ni prišlo do nobenega napredka, kot je rekel kolega Lambsdorff. Veliko smo obljubljali uh, Libiji, ampak če tukaj pogledamo, naprimer, to, kar se je zgodilo v Švici, potem bomo videli, kje, dejansko, kje dejansko so. Besedo dajem predstavnikom komisije. Dr. Brunej, če se želite oglasiti. Uh, bonjour, bonjour. Dobar dan. Rad bi zgolj ponovil naslednje. Hvala, ker ste mi dali besedo. Naprej pa bi rad povedal, da je komisija vedno na voljo in sledi, želi slediti politiki, ki jo je določil svet Evropske unije. To izhaja že iz. Uh, priporočil, ki so bila sprejeta že pred leti. Gre za to, da pač sodelujemo, da imamo dialog, ker pač cenimo, da obstajajo uh, določeni vzajemni interesi med Libijo in EU. Ta politika je po našem mnenju najboljše sredstvo, s katerim bi, bi lahko izboljšali razmere tako na političnem, gospodarskem in socialnem področju v tej državi. Ta politika pa seveda pomeni, da morajo tudi spoštovati vrednote Evropske unije. Rad bi tudi povedal, da je komisija včasih tudi tvegala in poskušala eh, bolj uh, napredovati na tistih področjih, kjer, uh, ki so v njenem interesu. Tudi, ko gre za bolj nujne humanitarne teme, naprimer sporozum iz Bengazija, pa tudi nedavno podpis tega skupnega sporočila na področju sodelovanja na področju migracij. Tam smo pokazali voljo da bi se torej bolj konstruktivno obvezali in sodelovali s partnerjem, ki pa seveda še vedno obstaja težaven partner. Glede okvirnega sporozuma in pa pogajanj v njem, pa mislim, da lahko danes rečem to, da bo naslednji krok pogajanj pojutrišnjim v Tripoliju. Zaenkrat je še prezgodaj reči ali predvideti, kako se bo do ta pogajanja iztekla kot ste nekateri že povedali, so ta pogajanja zelo zahtevna, zlasti na trgovinskem področju, pa tudi na področju migracij in zaščite pravic beguncev. Seveda je komisija na voljo in lahko naredi bolj podroben zapisnik uh, do naslednjega sestanka, če bi parlament to želel. Tudi po, po, bomo to storili potem, ko se bomo vrnili iz Tripolija, torej prihodni teden. Eh, tako kot smo to storili tudi do sedaj. Hvala lepa. Dobro. Besedo bom dal nazaj obema poročevalcema, kolegici Gomeš in kolegu Pancerju za sklepne misli. Hvala, gospod predsednik. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi. Res je, soočamo se z diktaturo, ampak gre za diktaturo, ki je del naše soseščine in moramo imeti odnose z njo, zato da dejansko lahko zmanjšamo vpliv eh, tistih politik, ki so jih eh, sprejele določene države članice na področju preseljevanja. Če lahko to storimo v okviru nekega sporazuma, ki ga izpogajamo v prisotnosti UNHCR in drugih agencij, Eh, potem bomo dejansko igrali neko vlogo, ko gre za zaščito na tisoče ljudi, ki so v specifičnih razmerah v Libiji. Poleg beguncev in migrantov, kar zadeva migrante, Libijci o tem sploh ne govorijo. Oni govorijo o gostujočih delavcih. In ti ljudje so dejansko žrtve diskriminacije. Če zagotovimo svojo prisotnost tam in prisotnost organizacij tam, bomo res lahko odigrali pozitivno vlogo pri pridobivanju informacij in pri preprečevanju najhujšega. E, če nam je všeč ali ne, marsikatera država članica je tam že, e, že prisotna in to ne vedno na najbolj pozitiven način. In na podlagi tega, kar sem videla, sem prepričana, da obstajajo prvi znaki določenega odpiranja, ne toliko odpiranja režima, ampak civilne družbe. Ta stik z nami eh, prispeva k določenim spremembam, zato moramo to odpiranje podpreti, eh, pomagati moramo civilni družbi pri izgradnji zmogljivosti in eh, žal mi je, da ne sprejemamo sporozumov samo z državami, ki so popolne, kar razreve človekove pravice. E, želela bi si, da bi to bilo tako, ampak pogosto imamo opravka tudi z diktaturami. E, in želela bi si, da bi lahko rekla, da nimamo sporozumov z diktaturami, ampak jih imamo. In mislim, da če smo prisotni v ustreznem kontekstu, ki bi ga vzpostavili s tem okvirnim sporozumom in mi kot parlament lahko stvari nadzorujemo. E, povedali smo Libincem, da sporozuma ne bo brez nas. In eh, tako lahko dejansko določene stvari spremenimo in se zauzemamo za bolj pozitiven razvoj dogodkov v Libiji. O tem sem prepričana. Kolega Panceri, zelo na kratko. Naj pomirim nekatere kolege. Mi se ne slepimo, nikakor ne. Vemo, kdo je naš sogovornik in tega se zavedamo, tudi ko se pogovarjamo z libijskimi organi. Že v vodu se mi zdi, da sem povedal, da se vsi zavedamo, da ne obstaja samo ena pot pri reševanju težav, ampak alternativ trenutno ni. Zato bi morali slediti usmeritev, ki smo jo začrtali in ki nas bo privedla do številnih novih sporazumov. Naši pogoji so zelo jasni, omenila je tudi kolegica Gomeš. Ne smemo se obračati stran, kadar naletimo na migrante in tako naprej. Naša parlamentarna naloga je, da se lotimo tudi teh vprašanj. Komisija pa bi morala biti nekoliko bolj pogumna, ne samo, da pokaže navdušenje za sodelovanje z Evropskim parlamentom. Naši sklepi so zelo jasni. Smiselno bi bilo opredeliti priporočila svetu, kajti v okvirnem sporazumu se nahajajo tudi določene teme, ki so se tu pojavile. Če želimo skleniti okvirni sporazum, potem je treba izpolniti tudi določene pogoje. To smo želeli tudi jasno povedati. Hvala. Intervenuti possiamo considerare concluso il no. S tem se je razprava zaključila. Mnenja glede tega okvirnega sporazuma so zelo raznolika. Kolegice in kolegi so že rekli, da bi bilo morda smiselno podati kakšno priporočilo v zvezi z okvirnim sporazumom z Libijo. Vsebovati pa bi moral tudi seveda možnosti popravkov in tako naprej. Predvsem pa bi moralo poročilo odražati izražena mnenja. Hvala vsem. Kratek odmor, potem pa ob 18. uri nadaljujemo pogovore s komisarjem Fulejem. Mr. President, I have a question. Is that true that Mr. Gospod predsednik, imamo vprašanje. Ali drži, da ima gospod Fule trenutno tiskovno konferenco o tem vprašanju? Non so. Eh, non... No. Ne vem, nimam pojma, kaj počne komisar v tem trenutku. Ponavadi je točen in bi moral tudi priti na tanko ob 18. uri. Bomo poprašali. Äh, predsednik, predsednik, potem imam še vprašanje. Če äh, bo najprej tisko povedal vse tisto, kar namerava potem povedati nam, potem grem lahko v svojo pisarno in delam naprej. In mislim, da moramo potem povedati, da je to nespremljivo in upam, da boste to tudi vi jasno povedali. Seveda, seveda, ampak najprej moramo preveriti, ali je res do tega prišlo. Prego, onorevole Vigel. Hvala. Wow kolega Vigenin? This... No, se strinjam. Če bodo iste stvari najprej sporočene medijem, ampak tega ne vemo, morda bo nam povedal kaj več kot medijem. Rekel bi, da če je naše zasedanje ob šestih Eh, ne moremo vedeti, kakšen, kakšna bo sebina tiskovne konference pred šesto. Eh, verjetno lahko vprašamo komisarja, če je imel tiskovno konferenco, na kakšno temo, ampak ne vem, če res lahko iz tega delamo neko veliko težavo. Ja, stesso Parlamento. Mm, va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente il. Dobro potrebbero mie bilo da bo komisar Füle po sestanku kolegijev res imel tiskovno konferenco na to temo, ko bo komisar prišel na naš sestanek. Pa ga bomo prosili, da nam še enkrat ponovi tisto, kar je že povedal predstavnikom za tisk. namesto da naredi nek povzetek svojih predlogov in tako naprej. Hvala.

Bene, kolegi, possiamo. Kolegice in kolegi, lahko nadaljujemo z našim sestankom. Komisar Füle je že v dvorani. Nekoliko nenavadno, ampak štiri minute je zamudil, kar za naresni značilno ponavadi je zelo točen. Ampak vsake toliko se pač dogodi, da ura odzvoni prej. Govorili bomo o širitvenem osvežnju, o mnenju komisije glede napredka, ki so ga posamezne države kandidatke za pristop dosegle, tudi mnenje komisije o potencijalnih kandidatkah za vstop v Evropsko unijo je omenjeno v tem poročilu. Tema, ki je trenutno na dnevnem redu, vsebuje več vidikov obstaja možnost, da se sklenajo pogajanja s Hrvaško. Poleg tega naj bi se začela pogajanja tudi z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Potem je tu še možnost vstopa Črne gore, Albanije in Srbije. Ogromno kompleksnih scenarijev obstaja. Komisar pa nam bo vse te scenarije seveda predstavil. Gospod komisar, moram reči, da sem zelo vesel, da ste nam pripravljeni osvetliti vse te scenarije in se v njih z nami pogovoriti. V teh nekaj minutah, ki so ločile prejšnji del popodnega dela zasedanja in vaš prihod, je kar nekaj kolegov izpostavilo dejstvo, da ste po srečanju kolegija imeli tiskovno konferenco in da ste tam te teme predstavili še preden ste se o njih pogovorili z nami, pa smo vendarle mi institucije, na katero bi se morali najprej obrniti. Sicer ne nasprotujemo temu, da komunicirate, da sporočate, kaj počnete, da poročate tudi o vlogah, ki jih opravljate. Uh, ampak upam, da boste kolegom vseeno pojasnili, zakaj je bila najprej tiskovna konferenca in ste se šele potem odločili priti k nam. Hvala lepa vnaprej za obrazložitev tudi tega občutljivega in nekoliko kritičnega vprašanja. Seveda vam bomo z veseljem in zanimanjem prisluhnili. Izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman. Honorable... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Gre za moj prvi širitveni svežen. Zakaj to omenjam? Zato, ker je stvari vedno mogoče izboljšati, naprimer, ko bom predstavljal naslednjega. Morda bom prišel tri minute prej in bom torej prišel točno ob najavljenem času in pa upam, da se ne bom soočal z izrednimi razmerami kot danes. In tukaj imam v mislih zasedanje eh, komisije, ki ni potekalo do povdne, ampak popovdne. In upam, da bom lahko takrat ravnal ravno tako, kot ste predlagali, gospod eh, predsednik, namreč po dopodanskem zasedanju komisije moja prva pot vodi v Evropski parlament, šele potem pa pred novinarje. Zavedam se izrednih razmer, do katerih je prišlo tokrat. In eh, vendarle sem se poskušal temu nekako prilagoditi in zato sem poslal besedilo širitvenega svežnja že včeraj zvečer, tako da so imeli poslanci in poslanke priložnost se seznaniti z vsebino, ampak zelo resno jemljem to, kar ste povedali, gospod predsednik, in resno jemljem občutke članov tega odbora. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, da vam predstavim širitveni svežen za leto 2010. Najprej bi z vami delil nekaj splošnih komentarjev o ključnih izzivih širitvenega procesa. Drugo, eh, bom omenil obe mnenji o Črnigori in Albaniji. Kasneje pa bom predstavil glavne ugotovitve o ostalih kandidatkah in potencialnih kandidatkah, kar zadeva ključne izzive. Ta svežen obeležuje konec leta, ki je prineslo kar nekaj pomembnih dosežkov v eh, državah, eh, na katere se bomo širili. Ravno tako kaže, da vedno nadgradimo svoje izkušnje in zagotavljamo, da je proces širitve vedno bolj učinkovit. Temelji ostajajo enaki. Popolno spoštovanje kopenhagenskih kriterijev in eh, konsenza iz leta 2006, popolno spoštovanje zavez, ki smo jih sprejeli mi kot Evropska unija in popolno spoštovanje pogojev, ki veljajo za države kandidatke. Tu je uh, uveljavljena in preizkušena metodologija in številne države, ki so danes tukaj z nami, je pripeljala v Evropsko unijo, ampak še vedno obstaja manevrski prostor za izboljšave in prilagoditev eh, spremembam realnosti. Pravila igre ostajajo enaka, vendar pa njihovo izvajanje odraža lekcije, ki smo se jih naučili v zadnjih širitvah. Zdaj imamo merila tako za odprtje kot za zaprtje poglavi, ki jih eh, spremamo v zvezi z vsak, eh, ki jih spremajo države članice na podlagi konsenza. Ravno tako pričakujemo eh, dobre rezultate za izpolnitev meril, še posebej, kar zdeva pravosodje in temeljne pravice. Podrobno spremljamo izvajanje zavez, ko se poglavja provizorično zapre, Eh, in sicer to izvajamo preko omizij, kjer o stvarih razpravljamo z državami članicami. Ravno tako pa izvajamo tudi analizo absorpcijske zmogljivosti v ključnih sektorjih. Vedno je povdarek na tem, da bi državam kandidatkam nudili kar največ politične usmeritve in podpore politične usmeritve in strogi pogoji so, so pravzaprav dve plati iste medalje. Eh, zagotoviti moramo, da proces podpira države pri tem, da izpolnjujejo kriterije in da je hkrati tudi strok, kar zadeva preverjanje uresničevanja kriterijev. To je ključno za ohranjanje verodostojnosti In eh, to bo nedvomno tudi rdeča nit mojega mandata v položaju komisarja za širitev. Gospod predsednik, preden spregovorim o mnenju o Albaniji in Črnjegori, bi rad nekaj povedal o širšem kontekstu širitve in se osredotočil na strateški dokument. Gospodarska kriza in posledice krize so v uspredju pozornosti večine V takih časih se ljudje morda sprašujejo, zakaj je širitev sploh pomembna. Širitev je pomembna zato, ker krepi mir in stabilnost v Evropi. V strateškem interesu Evropske unije je, da se proces širitve nadaljuje na podlagi sprejetih načel in pogojev in na podlagi obnovljenega konsenza o širitvi. Proces širitve nam pomaga, da lahko bolje uresničujemo svoje politične cilje na številnih področjih, ki so ključnega pomena za oživitev gospodarstva in trajnostno rast. To vključuje premustitev gospodarske krize, spodbujanje ciljev agende 2020 in zagotavljanje, da bo Evropa varnejša gre za to, da odigramo svojo vlogo na globalni ravni. V luči globalne gospodarske recesije nam bo krepitev gospodarskega dialoga in tesnejša gospodarska integracija eh, z državami kandidatkami omogočila, da Eh, se bomo skupaj osredotočili na to, kako premagati krizo, izboljšati konkurenčnost in ustvariti delovna mesta. Širitvena politika tako omogoča Evropski uniji, da se sooči z izzivi v eh, spreminjajočem se svetu, v katerem moramo še naprej projecirati svoje vrednote in interese preko svojih meja. Evropska unija, ki bo vzpostavljala sodelovanje med nekdanjimi tekmeci in istočasno ustrajala pri najvišjih standardih človekovih pravic, bo ohranila tisto mehko moč, ki jo potrebuje za to, da lahko vpliva na svet okrog nje. Naša širitvena politika kaže, kako lahko resne izzive spreminjamo v priložnosti, v priložnosti za varnejšo in uh, boljšo Evropo. V zadnjih letih smo zabeležili veliko napredka od eh, vizumske liberalizacije, ustavnih reform do izvajanja stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov in začetka pristopnih pogajanj ta napredek kaže, da je širitev učinkovita politika. Če želimo biti še naprej uspešni, se mora širitvena politika Evropske unije še naprej odlikovati svojo verodostojnostjo. Verodostojnost pa pomeni dvoje. Za države članice verodostojnost širitvenega procesa pomeni stroge pogoje za kandidatke. To pomeni, da za kandidatki priporočimo oziroma omogočimo članstvo v Evropski uniji šele, ko je na to stotstotno pripravljeno. Za kandidatke in potencijalne kandidatke pa verodostojnost pomeni opremljivo, konkretno evropsko perspektivo. Omogočiti jim moramo okvir, v katerem lahko dosežejo dejanske spremembe, reforme in realne rezultate. za države, ki v njih sodelujejo, pristopna pogajanja ne pomenijo samo uh, kljukic, uh, kar zadeva področja prilagajanja zakonodaje. Države morajo dejansko pokazati verodostojne reforme in njihovo izvajanje. Posledično se nobena država ne bo pridružila Evropski uniji, dokler na to ne bo stotstotno pripravljena. Ravno tako pa moramo po drugi strani poskrbeti tudi za to, da je Evropska unija stotstotno pripravljena, preden se razširi na nove države. Vstop v veljavo Lizbonske pogodbe je ključen element, kar zadeva zmožnosti Evropske unije za širitev. S tem, ko smo odstranili institucionalna oska grla, Eh, smo zagotovili, da bo Evropska unija lahko nadaljevala svojo agendo na področju širitve in istočasno ohranjala zagon evropske integracije. Stotstotna pripravljenost bo pomagala doseči še en ključni element širitvenega procesa. Eh, to je podpora državljanov tako v Evropski uniji kot v državah članicah priprava na širitev pomeni pozitivne rezultate le samo za politično eh, elito, ampak tudi za državljane. Strategija z leta 2010 izpostavlja prednostne naloge, eh, kot je reforma javne uprave, pravosodja, pa tudi boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Samo otipljivi rezultati na teh področjih zagotavljajo, da bodo sprejete reforme prinesle konkretne spremembe za družbo. Ravno tako pa konkretni rezultati na tem področju pomenijo, da Evropski uniji eh, ni potrebno vzpostavljati novih mehanizmov za preverjanje po pristopu. Eh, seveda pa so tudi druga področja, ki moramo namenjati pozornost. Naprimer, svoboda izražanja in medijev eh, je ključno v številnih državah in napredek na tem področju komisija zelo podrobno spremlja. Eh, potem gre tu za dvostranska vprašanja, ki jih morajo pletene strani reševati v duhu dobrososedskih odnosov in ob upoštevanju eh, splošnega interesa Evropske unije. To vrstno vprašanje ne smejo ustavljati širitvenega procesa. Prišel je čas, da regije premagajo dediščino konfliktov iz preteklosti. Izkoristiti morajo pozitiven zagon, tudi kar zadeva medsebojno spravo. Tretjič, regionalno sodelovanje je ključni element stabilizacijskega in pridružitvenega procesa in tega ne smejo spodkopati razlikujoča se mnenja glede Kosova. In četrtič, vizumska liberalizacija. Na tem področju je bil dosežen eh, pomemben napredek vizumska obveznost za državljane nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore in Srbije je bila umaknjena. Včeraj pa je bilo dogovorjeno tudi, da se bo enako zgodilo za državljane Bosne in Hercegovine ter Albanije. S Kosovom pa bomo tudi v kratkem začeli z dialogom o vizumski liberalizaciji. Potrebna bodo nadaljna prizadevanja, da bomo zagotovili stalno izvajanje določenih pogojev strani teh držav, tudi potem, ko je vizumska obveznost odpravljena. Sedaj pa naj spregovorim o mnenjih o Črni Gori in Albaniji. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, kot sem povedal, je komisija ravno kar sprejela mnenji o Albaniji in Črni Gori komisija priporoča, da se začnejo pristopna pogajanja s Črnogoro in Albanijo, ko bosta ti dve državi dosegli zadovoljivo stopno eh, spoštovanja kriterijev za članstvo. Še posebej gre tukaj za uresničevanje eh, ključnih prednostnih nalog, ki so opredeljene v obeh mnenjih. Naredili smo zelo temeljito analizo ocenili smo vsako državo na podlagi eh, pripadajočih kriterijev in prišli smo do zaključka, da se ti dve državi bistveno razlikujeta. Spoštovanje kobenhavnskih političnih kriterijev je ključno za priporočilo, da se začnejo pristopna pogajanja. In Obe državi sta sicer dosegli napredek, vendar pa še vedno ostaje odprta vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, preden lahko odpremo eh, pristop na pogajanje oziroma preden lahko napovemo odprtje pristopnih pogajanj. In to vključuje tudi eh, zadeve pravne države. Eh, mnenje o Črni gori priznava dosežen napredek, vključno z, doseg, z vzpostavitvijo uh, pravnega okvira za eh, delovanje države, kot to predvideva Evropska unija. Parlament dobro deluje, obstaja konstruktiven dialog s eh, političnimi strankami. Ravno tako eh, so se izboljšali medetnični odnosi. Kot priznanje za dosežke priporočamo, da se Črnigori podeli status kandidatke. Eh, to pomeni, da eh, bo napredek prinesel konkretne rezultate na poti proti širitvi oziroma pristopu. Tudi Albanija je dosegla političen napredek. Eh, tudi ta država igra pozitivno vlogo v regijskih odnosih. Vendar pa pozitivni dosežki na številnih področjih področji Eh, niso taki, kot bi lahko bili zaradi eh, političnega zastoja, ki postavlja pod vprašaj stabilnost institucij države. Zaradi teh razmer je prišlo do resnih težav, kar zadeva ustrezno delovanje parlamenta. Ravno tako je prišlo do blokade pri sprejemanju ključnih reform. To je resna ovira, kar zadeva doseganje oziroma uresničevanje kopenhanskih političnih kriterijev. Eh, to, da Albanije ne bomo priznali statusa kandidatke, je skladno z našim pristopom k vsem državam že uh, več kot leto ustrajamo pri tem in uh, posredujemo jasno sporočilo vsem političnim strankam, ne glede na to, ali so v vladi ali v opoziciji. Naj pokažejo odgovornost in najdejo rešitev za politični zastoj. V skladu z našim pristopom, ki temeli na verodostojnosti, smo definirali jasne prednostne naloge v mnenju in obem državam tako nudimo jasna Eh, smernice glede tega, kaj je potrebno storiti. Dosežen napredek bomo tudi vrednotili na podlagi teh prednostnih nalog v razširitvenem svežnju v letu 2011. Vsaka država seveda lahko sama narekuje, kakšen bo tempo sprememb. Zdaj pa, gospod predsednik, naj spregovorim še o poročilih o drugih kandidatkah in potencialnih kandidatkah. Kar zadeva Hrvaško, pristopna pogajanja so dosegla ključno, eh, končno fazo. Naj poudarim, da popolno sodelovanje z mednarodnim kazanskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ostaja eh, pogoj za napredek Hrvaške v pridružitvenem procesu v, v skladu z pogajalskim okvirom. Komisija je prepričana, da se pogajanja lahko zaključijo, ko bo Hrvaška izpolnila eh, vsa obstoječa še odprta merila. Še posebej gre tukaj za področje pravosodja in temeljnih pravic. Vredostojni rezultati na področju eh, izvajanja so tukaj ključnega pomena. Ravno tako Evropska unija, če bo to uresničeno, ne bo eh, morala razmišljati o mehanizmih preverjanja po pridružitvi. Dosežen napredek v 23. poglavju bomo ponovno ovrednotili v prvem četrtletju leta 2011. Kakovost in verodostojnost pristopnega procesa Hrvaške so, je ključnega pomena za celotno regijo. Kar zadeva Turčijo. Turčija nadaljuje eh, s svojim procesom političnih reform. Še posebej eh, se je lotila tudi reforme ustave. Potrebni so nadaljni rezultati, kar zadeva temeljne pravice, demokratično odpiranje in kar zadeva vključevanje vseh deležnikov v reformni proces. Eh, še posebej svobodo izražanja je potrebno zagotoviti tudi v praksi. S tem, ko napreduje pri izpolnjevanju meril in zahtev, ki so opredeljene v pogajalskem okviru, bo Turčija lahko pospešila tempo pogajanj. Sedaj je nujno in eh, to naj povdarim, da Turčija izpolni svoje obveznosti, kar zadeva nediskriminatorno izvajanje dodatnega protokola k pridružitvenemu sporazumu. Če ne bo napredka na tem področju, komisija predlaga, da Evropska unija ohrani svoje ukrepe iz leta 2006. To bo seveda stalno vplivalo na na vse splošni napredek pogajanj. Kar zadeva vprašanje Cipra, vodje ciprskih Grkov in ciprskih Turkov eh, nadaljujejo s pogajanji o celostni rešitvi eh, pod okriljem Združenih narodov in pozivam voditelje, da okrepijo svoja prizadevanja zato, da se bodo ta pogajanja čim hitreje uspešno končala ravno tako pa ponovno pozivamo Turčijo, da konkretno prispeva k celostni rešitvi ciprskega vprašanja. Islandija. Iceland has been long. Proces širitve z Islandijo se je že začel. Pogajanja so se začela julija 2010. Screening zakonodaje se začenja naslednji teden in prva poglavja se lahko odprejo pred poletnimi počitnicami naslednje leto. Seveda pa bo Islandija morala zadovoljiti nekatere obveznosti, kar se tiče sporozuma o prosti trgovini in tako naprej v skladu z sporozumom o evropskem gospodarskem prostoru. Zagotoviti je tudi treba, da, da, da bodo islančani ustrezno obveščeni o tem, kar pomeni članstvo v Evropski uniji. Kar se tiče Makedonije, tudi ta ustrezno izpolnjuje politična merila in upravljanje eh, je bil kar že lep napredek na pomembnih področjih, čeprav pa se stvari dogajajo nekoliko neuravnovešeno in zaradi tega se mora Makedonija še potruditi predvsem, kar se tiče pravosodja in pa javne, eh, javne uprave tu, komis, tu komisija poudarja znova svoje priporočilo, da pristopna pogoje, po, pogajanja z Makedonijo se eh, odprejo v prihodnosti. Ker pa je zato potrebna soglasna odločitev vseh držav članic, namreč za začetek pogajanj, je tu treba seveda priti do ustrezne in soglasno podprte rešitev v zvezi z imenom. Kar se tiče Srbije, oktober 2010 je svet povabil komisijo, da poda svoje mnenje o Srbiji. Država je nadaljevala z izvajanjem političnih reform in uh, z izvajanjem umestnega sporazuma so pa potrebni dodatni napori v zvezi z pravosodjem in javno upravo oziroma reforma na tem področju, pa tudi v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Srbija je nadaljevala svoje sodelovanje z Haškim tribunalom za nekdanjo Jugoslavijo. To, da oba begunca, ki sta še na prostosti, sta seveda pomembno vprašanje. In popolno sodelovanje s tribunalom je še vedno mednarodna obveznost za Srbijo. Srbija mora pokazati ustrezen konstruktivni pristop v zvezi z eh, sodelovanjem Kosova v regionalni trgovini in sodelovanju. Sodelovanje je treba okrepiti, mora okrepiti tudi z Euleksom, z misijo Euleksa, predvsem v zvezi z severnim Kosovom. Kar se tiče Bosne in Hercegovine. Po oktobrskih splošnih volitvah mora Bosna in Hercegovina izrazito pospešiti reforme. Še posebej se mora država uskladiti oziroma mora uskladiti svojo ustavo z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in izboljšati učinkovitost in delovanje svojih inštitucij. Država mora biti sposobna sprejeti, izvajati in dejansko uveljavljati zakone in pravila Evropske unije. Kar se tiče mednarodnih obveznosti, pa je bistveno za Bosno in Hercegovino, da še naprej nadaljuje in eh, ima nek napredek v zvezi s cilji in pogoji, ki so bili postavljeni za zaprtje urada visokega predstavnika. Skladno z resolucijo Eh, združenih, narod, eh, združenih narodov bo Evropska unija omogočala in olajšala dialog med Beogradom in Prištino, zato da bi prišli do sodelovanja, da bi dejansko napredovali na poti proti Evropski uniji in izboljšali tudi življenje prebivalcev. To je pomembna priložnost ne le za bilateralne odnose, ampak za celotno regijo in regionalno sodelovanje eh, nasplošno. Na Kosovu je proces decentralizacije zelo napredoval. Sodelovanje z Euleksom se je izboljšalo, to da glavni izziv ostaja še vedno pravna država, vključno z javno upravo in pravosodjem. Še več je na treba narediti tudi v zvezi s korupcijo, organiziranim kriminalom in pranjem denarja. Dialog in sprava med skupnostmi in pa zaščita ter integracija manjšin, še posebej, kar se tiče kosovskih srbov, so še vedno problemi, v, v problematične zadeve in seveda situacija na severnem Kosovu prav tako ostaja zelo problematična. Oblasti morajo pokazati nek konstruktivni pristop tukaj tudi, kar se tiče kosovskega sodelovanja v regionalnem sodelovanju, zaradi tega, da se bo nadaljevalo ustrezno, ustrezen napredek v regiji. Kot sklep, gospod predsednik, spoštovani poslanci, trenutni širitveni proces nam daje velike možnosti, da se ukvarjamo tudi z globalnimi izzivi, pred katerimi smo. Zato, da izkoristimo celoten potencial, moramo zagotoviti kredibilnost in pa nadaljevanje procesa. Ne moremo si privoščiti, da bi izgubili elan. To so ključna sporočila svežnja za širitev v letu 2010. Eh, preden pa vam predam besedo, naj spregovorim nekaj o skupnem delu. Zaveza Unije k, eh, pri, pri širitvi odraža prepričanje, prepričanje držav članic in prepričan sem tudi prepričanje te ustanove, vaše ustanove, da gre pri širitvi za skupni interes. Februarja, preden sem nastopil pred vami, oziroma ko sem nastopil pred vami, sem obljubil, da bomo v tesnih stikih in upam, da so bili ti stiki tako koristni za vas, kot so bili zelo koristni za me. V tem odboru je ogromno izkušenj in veliko razumevanja za proces širitve. Gospod predsednik, prepričan sem, da bomo še naprej tesno sodelovali v korist tako Evropske unije, kot tistih držav, ki si želijo vstopiti med članice Unije. V zadnjem letu smo bili priča resničnim eh, naporom eh, držav, ki eh, so upletene v širitev, tudi če gre za težke, čave, eh, težke čase. Bil, bil je narejen napredek, ampak številni izzivi so še vedno pred nami. Države bodo dobile podporo, mojo zagotovo, prepričan sem, da tudi vašo. Najlepša hvala. Grazie, komisarjo. Eh... Abbiamo una... Hvala lepa, gospod komisar. Imamo kar nekaj prijav za besedo in za to, da bomo to naredili učinkovito, kar se tiče našega časa, ki nam je na razpolago, bi dal najprej besedo poročevalcem iz posameznih držav, dve minute in pol ima vsak na voljo, potem pa bomo šli po seznamu govornikov. Torej, najprej na mesto gospe Omen Reuten. Gospod Salafranka, dve minuti in pol. Nič več, prosim. Gracias, eh, señor presidente. Señor comisario, muchas gracias por su presencia nuevamente aquí con nosotros. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar, ker ste tukaj spet z nami. In, eh, mislim, da ne smemo preveč zahtevati od vas in zlorabljati dejstva, da ste danes tukaj. Mislim, da ste si zaslužili vse spoštovanje strani našega odbora, dokazali ste svoje besede, kot ste obljubili. In vaša odprtost za komunikacijo z nami je resnično velika. Rad pa bi povedal, da morda nekateri drugi vaši sodelavci iz kolegija komisarjev ne postopajo ravno tako. Morda jih je strah vprašanj, ki bi jim jih lahko za, zastavili, ampak kakorkoli vprašanja moramo zastavljati. Pred petimi leti so, bile, so bili odnosi s Turčijo v razvojni fazi, so se razvijali. Bile so nekatere dobre plati, nekatere bolj senčne plati, eh, zahtevalo se je izboljšanje na področju človekovih pravic, ustave in kar nekaj pozitivnega napredka je bilo narejenega, kar se tiče recimo eh, vojaške in civilne oblasti in razmerja med njima. Po drugi strani pa so ostala področja nekoliko bolj v senci in morda je to zdaj treba povdariti. Tu bi vas vprašal, v kolikšni meri Zato, da namreč upam, da nismo v neki slepi ulici, ampak eh, vprašal bi po petih letih kandidature, po petih letih pogajanj, po treh poglavjih, ki so bila odprta, eh, zdaj pa kaže, da drugih ne moremo odpreti. Torej, kako eh, ukrepati v zvezi z izboljšanjem razmer odnosa do Cipra? Torej, kako urediti te stvari? Seveda si želimo osvetliti čim bolj pozitivno odnose s Turčijo, ampak v kolikšni meri pa zadeve še mečejo, so zače, zadeve še v senci eh, nad celotnim procesom, kar se tiče nerešenih zadev. Drugo vprašanje. V pogajalskem postopku z Turčijo je vprašanje, v kolikšni meri je uh, pro, problem z Armenijo tukaj tudi težava. Ni prišlo še do ratifikacije protokolov, ki so bili potrebni in tako naprej. Torej, v kolikšni meri eh, tudi eh, razmere med Turčjo in Iranom pomenijo problem? Kaj, tukaj, kaj se tukaj dogaja stališča tudi Združenih narodov in dogajanje v Združenih narodih? Grazie onorevole Salafranca, onorevole Svoboda, relator. Hvala lepa. Gospod Zalfranka, sedaj bomo slišali poročevalce za Hrvaško, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod komisar, za vaše poročilo. Hvala za informacije, ki smo jih dobili že prej. Dejansko smo jih dobili. Mislim, da lahko rečemo, da gre za uravnovešeno poročilo, da gre v dobri smeri in kaže na glavne probleme. Kar se tiče Hrvaške, ste povdarili, da gre za zaključno fazo pogajanj. Nekaj kritike pa obstaja v, na Hrvaškem namreč. Že dolgo pred uh, tiskovno konferenco je bilo govora o tem, da nimajo še datuma. Pri tem je treba reči, da seveda si želimo priti do datuma čim hitreje. Zelo jasno je tudi, da bi bilo dobro zaključiti pogajanja po možnosti v prvi polovici leta, naslednjega leta. Ampak zdaj je stvar na strani Hrvaške, da pač opravi tisto, kar mora storiti. Podarili ste dve zadevi, torej kar se tiče reforme v pravosodju, sodelovanja z tribunalom eh, in tako naprej. Tam se ne da veliko narediti, ampak tam ni veliko stvari, ampak nekatere majhne stvari pa morajo biti še opravljene in tu bi rekel, Hrvaška, prosim vas, naredite tisto, kar morate, potem pa bomo prišli do sporazuma. In verjamem, da se lahko strinjate z mano, da je teoretično mogoče in upajmo, da bo to tudi možno izpeljati, torej, da se to uresniči v prvi polovici naslednjega leta, ampak dejansko je stvar, eh, žogica na strani Hrvaške. Kar se tiče konkurenčne politike, eh, verjamem, da se da tu kaj storiti, ampak moramo pa priznati, da v tej težki ekonomski situaciji. Uh, je morda to nekoliko teže uresničljivo, ampak vsekakor je tudi tu uh, na potezi Hrvaška. Hvala torej za to poročilo komisije. Rekel bi, moje sporočilo gre dejansko zdaj bolj v smeri Hrvaške. Bodite resni, resno vzemite zadeve, smo v finalni fazi in lahko pridemo do srečnega zaključja. Po možnosti upajmo že v prvi polovici leta. Hvala lepa, gospod Svoboda. Makedonija, gospod Tala. Eh, grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar File, za vaše poročilo, za vaše delo. V bistvu izkazuje, kaj ste počeli in dosegli v letu dni in rad bi izrazil zadovoljstvo z določenimi dosežki. Eh, podpiram tudi vaše prizadevanje, da bi čim bolj sodelovali s parlamentom, ker se mi zdi, da je dobro, če govorimo kot Evropska unija, čim bolj z enim glasom do država aspirantki. E, kar se tiče Makedonije, v letošnjem poročilu napredku Evropska komisija ocenjuje, da Makedonija zadostno izpolnjuje politične kriterije. Nujno pa se mora še potruditi pri reformah, še posebej na področju sodstva, javne uprave in svobode medijev predlagam, da komisija zelo podrobno spremlja, kaj se dogaja na področju svobode medijev v Makedoniji. To je izredno važno področje za razvoj demokracije v državi kandidatki. Eh, lani se uspomnimo, da smo bili veliki optimisti. Govorili smo o oknu priložnosti, o tem, da je le vprašanje časa, kdaj bo Makedonija vendarle po petih letih začela pogajanja kot kandidatka. Danes vidimo, da je tega optimizma manj. In očitno Makedonija je bila na dobri poti v Evropsko unijo, če jo ne bi zaustavil ta nesrečni spor s sosednjo Grčijo glede imena. Mislim, da poročilo mora biti upozorilo obema stranema, da mora do rešitve priti v kratkem času. Sicer bo ta država, Makedonija, neupravičeno zaostala za drugimi kandidatkami. Mislim, da bi lahko državi dosegli kompromis z več prožnosti na makedonski strani in na grški strani. Rad bi posebej izrazil strinjanje z vašo navedbo, da bilateral issues need to be solved by the parties concerned in a good neighborly spirit and taking overall EU interests into account. Taking overall EU interests into account. Zdi se mi, da je v tem primeru ta EU interes pomemben in je hkrati tudi grški interes. Zato bi pozval, da vodilna predstavnika zunanje politike Evropske unije, visoka predstavnica, vaša kolegica Catherine Ashton in vi kot komisar poskušate vložiti dodatne napore pri obeh straneh, da se vendarle stvar premakne. Morda je varijanta tudi razmišljati o možnosti arbitraže. Morda je prihaja čas, da bi lahko ponudila Evropska unija dodatne usluge, ne da samo čakamo na eh, medijatorja strani Združenih narodov. Eh, upam, da bomo skupnimi močmi dosegli, da se Makedonija začne pogajati o članstvu. Hvala lepa. Onorevole Preda, relatore per l'Islanda, due minuti e mezzo, la prego di rispettare il tempo. Gospod Preda, poročevalec za Islandijo. Hvala lepa, skušal se bom držati časa, ki mi je na voljo. Naj povem samo eno reč. Naj najprej spomnim, da je spomladi parlament se odločil, da postopa po poenostavljenem postopku, zato da bi Islandija čim hitreje lahko izkoristila eh, sredstva iz, torej predpristopna, iz predpristopnega inštrumenta. In to je bilo soglasno sprejeto in zato je parlament resnično naredil vse, kar je bilo potrebno, zato da Islandija lahko izkoristi takšna sredstva. Pred nekaj dnevi sem ugotovil, da nekaj ministrov vlade, ki, zapros, ki je zaprosila za začetek pogajanj in ki se bodo zdaj pogajali, so menili, da, da so sredstva iz tega inštrumenta zgolj propaganda. In da torej, je kar nekaj eh, vedenja eh, islandskih politikov v zvezi s tem eh, inštrumentom, je dejansko šlo za nevarne ukrepe, nevarne, nevarno vedenje na islamski strani. In eh, s tem eh, tu vidimo lep opis, politični opis namreč. Po eni strani se že govori o odprtosti Evropske unije, po drugi strani pa je tu neko sumničenje, morda nek strah, ki je povezan z z uh, dajanjem na razpolago informacij. Namreč kako vidite, gospod komisar, ta velik politični problem? Kajti, imamo tu ne le politični razred in vlado, ki pravita, ja, seveda, širitev, ampak imamo neko veliko ločnico v družbi, ki ni imela možnosti, da bi se dovolj dobro seznanila z Evropsko unijo in bila upletena tudi oziroma vključena v to, kaj pomeni predpristopni eh, instrument. Torej, govori se o nevarni propagandi na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospodin Preda. Na mesto gospe Pak, ki je pristojna za Bosno in Hercegovino, ima gospod Brok besedo. Gospod predsedajoči, ne bi si nikoli upal, da bi imel kdaj priložnost nadomestiti gospod Pak, gospod Pak ampak Sedaj bom zbral vas pogum in podal splošno pripombo. Ta razvoj je pri vseh teh državah zelo nazadoval s Hrvaški, Srbiji. Zato se moramo tudi vprašati, v kakšni fazi eh, lahko ohranimo sedaj ta proces. Seveda lahko tudi pretiravamo. Mm, eh, kar zadeva samo Bosno in Hercegovino, bi rad povedal, da žal eh, je situacija od leta, da se je situacija od aprila 2009 do 2010 junija ni izboljšala in urad, eh, da bi zamenjali urad visokega predstavnika Združenih narodov z evropskim predstavnikom se še ni posrečilo. Zato moramo upoštevati seveda sestavo države, ki ima tri etnične skupine. Pravzaprav ima ta država najtežjo nalogo tudi na konstitucionalnem in eh, na policijskem področju in zato bi bil zelo pomemben korak, da se pri teh vprašanjih naredi napredek, da se tu naredi določen eh, signal, da naj država ustraja, da ne bo Albanija in Bosna in Hercegovina potegnili takratko. In zato moramo poskrbeti za spodbudo tej državi. Seveda mora interno poskrbeti urediti določene zadeve in povedati je treba, da so določena področja bolj pomembna, kot je javna uprava, eh, sodstvo, korupcija. Eh, tu je seveda potrebno tesno sodelovanje in nekaj pripomb, ki smo jih slišali. Eh, vse to je odločilnega pomena seveda, za izpolnjevanje teh mejnikov, teh pogojev za začetek pogajanj. In še zadnji stavek. Premisliti moramo, kako dolgo lahko neka država ostane ujetnik opozicije v svoji lasni državi, če govorimo o Albaniji. Grazie, Hvala lepa, gospod Brok. Gospod Kacin. Grazie, presidente. Gospod komisar, dragi kolegi, želim pozdraviti jasen jezik, ki ga razumejo v državah članicah, kandidatkah in bodočih kandidatkah. Pozdravljam napredek, ki sta ga srpska vlada in Srbija dosegla v zadnjem letu, še posebej pripravljenost Beograda začeti dialog s Prištino – Zdaj, ko je svet EU komisijo zaprosil za mnenje o srbski prošnji za članstvo v Evropski uniji, ima Beograd priložnost za razmislek o trenutni politični in gospodarski situaciji. Noben izziv in noben napor ne sme biti pretežak, ko gre za prizadevanje, da bo mnenje komisije pozitivno. Poleg meddržavnega sodišča in vprašanja Kosova je naša glavna skrb reforma sodstva. Srbiji mora biti vzpostavljena resnična vladavina prava, kopenhagenski kriteriji pa morajo biti izpolnjeni. Ko bo visoki sodni svet dokončno izvoljen, bo potrebno ponovno pretehtati celotno reformo. Veliko več je potrebno storiti za neodvisnost in svobodo medijev. Obstajajo velike ovire pri doseganju tega cilja. Monopol nad lastništvo medijev, strankarska feudalizacija medijskih hiš, in še premočna prisotnost rumenega tiska. Vse to ima resne posledice za politiko in za širšo uveljavitev demokratične kulture. Kot liberalec moram izpostaviti zaščito osebnih datotek. Zakon o zaščiti osebnih podatkov ni popolnoma skladen s standardi Evropske unije in vsa potrebna zakonodaja še ni sprejeta. Rad bi čestital vsem državljanom Črne Gore in vladi ob pozitivnem mnenju komisije o njihovi prošnji za članstvo. Ta vest je dobrodošla in dragocena ne samo, ker je znak napredka države, ampak je pomembna vzpodbuda tudi drugim državam Zahodnega Balkana, vsem sosedam Črne Gore, ki si želijo članstva v EU. V nekaterih pogledih je Črna Gora zgled, kako bi morala država zastaviti in izpeljati reforme. Tri sosedi Srbije so zdaj že kandidati za vstop v EU. Mislim pa, da bi morali porabiti vsa naša orožja, orodja, ki lahko pospešijo proces evropskih integracij v državah v regiji. Po ukinitvi viz za Bosno in Albanijo je tudi Kosovo in Turčiji potrebno dati vizno liberalizacijo. Načrt potrebujejo čim prej. In še en stavek o Makedoniji. Nažalost, Makedonijo še vedno preganja Skopje oziroma ime države. Rad bi pozval politično vodstvo Makedonije, naj se vzdrži izjav in dejanj, ki bi lahko ogrozile dialog z Atenami. Kompromis o imenu mora biti dosežen, da bi odprli pot pristopnim pogajanjem. Onorevole Tanok, relatore per il Montenegro. Uh, Gospod Tano, poročvali za Črno Goro. Hvala lepa, govorim kot koordinator za svojo skupino in tudi kot poročvalec za Črno Goro. In kot koordinator bi vam čestitev za ta lep širitveni svežen, za vaše razumno mnenje o Albaniji in Črni Gori. In seveda kot skupina mislimo, da gre pri širitvi za pomembno eh, zgodbo uspešnici in upamo, eh, uspešnico in upamo, da bo tudi za Hrvaško veljalo tako v prihodnje, čim hitreje in za Islandijo, če si seveda prebivalstvo tam tega želi. Seveda je pa potem tu še vprašanje, ki je bolj bilateralno, eh, kar se tiče dolga. Eh, hvala za vaše mnenje o Makedoniji. In dobro bi bilo vsekakor, da pride do, kompromisnega, do kompromisnega rešitve eh, med Grčijo in Makedonijo. Hkrati bi eh, poudaril vaš klic Turčiji, namreč da uporabi, pozitivno uporabi uh, svoj vpliv tudi na področju pogovorov, mirovnih pogovorov v zvezi s Ciprom, kajti sicer se stvari ne bodo dobro odvijale. Eh, nadalje, kar se tiče Črne gore, mislim, da gre, eh, torej gre za majhno državo, zagotovo nekatere stvari so problematične, ampak država si zelo trudi, je naredila veliko, da bi prišla na pozitivno pot. Nisem pa vsem zadovoljen s tem novim konceptom, ki mu rečem makedonski koncept, makedonski model. Namreč uh, verjamem, da že obstajajo dovolj zadostne varovalke, kar se tiče odpiranja in zapiranja po glavi in pa kar se tiče izvajanja akija oziroma prenosa akija v domačo zakonodajo, da je dejansko treba zapirati vprašanja šele, ko so povsem dokončana. Ampak kot komisija stvari razlaga zdaj, mislim, da eh, torej, kar se tiče izv izvrševanja nekaterih preseganje nekaterih ovir eh, je, je pač treba stvari ustrezno urediti. Mislim, da le 12 do 18 mesecev bi bilo treba dovoliti, preden se začnejo uh, pogajanja in strinjam se pa z vašimi priporočili, ki ste jih dali svetu. Zato v celoti bi rekel, da gre za pozitivno zadevo, pozit bi podprl vaše poročilo, ampak želel bi si, da bi Črna Gora imela možnost začeti pogajanja ne v predaleč, ne preda, predaleč oddaljeni prihodnosti. Gospod Tejanok, hvala lepa. Za Albanijo, poročevalec za Albanijo, dve minuti in pol. Eh, hvala, eh, gospod predsedujoči. Eh, izvajanja komisarja glede širitve eh, so bila zelo konkretna in tudi zelo izčrpna. Ampak ne glede na to, gospod komisar, obstaja nekaj odprtih vprašanj. To ne velja samo za Albanijo, in, eh, ampak tudi za druge države. V Albaniji je pravzaprav nekakšen začaran krok, ki je blokiral reforme. No, potem tudi vprašanje imena. Eh, žal je cela vrsta kolegov našla svojo lasno rešitev glede tega. No in potem je še en drug problem. Eh, politika širitve. Eh, to ne deluje samo od znotraj, ampak tudi od sunaj. Število pravzaprav ni merodajno, potrebno je rešiti določene probleme. E, Turčija je zgovorn problem, ki sicer stoji za e, svojimi obljubami. Tudi mi ne izvajamo učinkovitega pritiska e, oziroma ne spodbujamo določenih držav dovolj, da bi pristopile k EU. In v nekaterih primerjih je tako, da eh, pritisk ne gre v pravo smer. Eh, in tu mm, mislim zlasti na oznako firom. Ehm, kako je glede pritiska Evropske unije na Grčijo? Grška stran je tudi popustila in podala predloge, eh, ki bi lahko služili spravi in eh, zakaj se ne izvajaš pritiska tudi na firom. Zakaj se ne govori o storitvi in proti storitvi, tudi v primeru Turčije, tudi v primeru, eh, da bi se rešila še odprta vprašanja. Eh, to so vprašanja, ki še vedno ostajajo odprta, po mojem mnenju. Eh, morda eh, so pač stvari take, da politika širitve in kriteriji, ki smo jih formulirali, državam posredujejo vtis, da se lahko pogajajo o teh kriterijih in jih ne uporabljajo. Uh, Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi govorila v, kot v vlogi koordinatorja za zelene in kot poročevalka za Kosovo. Kot koordinatorka, gospod komisar, bi se vam zahvalila za dve zadevi. In sicer za odličen kontekst, ki ste ga oblikovali Eh, oziroma sodelovanje z vsemi skupinami, z vsemi poslanci v tej hiši. Mislim, da je to odlična podlaga za naše skupno delo in doseganje skupnih ciljev, namreč pri eh, promociji širitve. In drugič, za vaše jasne besede. Namreč verjamem, da gre za vašo uh, osebno zauzetost, ampak tudi za politično zauzetost, da se spodbuja širitev in da delujemo proti neki utrujenosti, kar se tiče širitve, ki pa zagotovo, nažalost, jo vidimo v nekaterih državah članicah. Torej, hvala lepa za vaše jasne in odkrite besede. Mislim, da je to tisto, kar potrebujemo in tu imate našo popolno podporo. Hkrati Tar, torej, to, naj, vas, naj vas tu vprašam eno zadevo. Rekli ste, da mora biti Unija stotstotno pripravljena pred širitvijo. Kaj s tem mislite pravzaprav? Namreč z Lizbonsko pogodbo nismo vsega, nismo dosegli vsega, kar smo si želeli ali kar smo si nekateri želeli, namreč da bi bili pripravljeni. Še veliko stvari moramo urediti, potrebujemo bolj močno politično unijo in tako naprej. Kaj ste s tem torej mislili? Sama si ne želim eh, čakati recimo na nove reforme pogodb, preden postane ta Hrvaška ali Islandija članic in tako naprej. Torej, nikar ne recite, da, tudi, da želite vi še na kaj čakati. Kar se tiče konkretnega poročila, ki ste ga predstavili. Eh, stvari niso preproste. Tu ne moramo kar odkljukati nekaterih zadev in res je tu treba da se torej, kritizirala so se zadeve, uh, kar se tiče neodvisnosti medijev, človekovih pravic, pravic uh, biseksualnih in lezbičnih parov in tako naprej. To je stvari so problematične v nekaterih državah in so del Akija, torej to ste podarili, hvala lepa. Kar se tiče Kosova. Mislim, da ste upravili izjemno delo, ko ste opisali, kakšna je situacija, kakšen napredek je bil upravljen in kakšne težave so še pred nami. Dobro sodelovanje z Eulexom, da, tu pa bi rekla, ko govorite z državami članicami, zagotovite to, da bo Eulex dobil več sodnikov strani držav članic. Nima dovolj sodnikov. Če želimo, da bo Eulex uspešen, morajo države članice izpolnjevati svoje obveznosti in tja pošiljate svoje ljudi, ne pa govoriti, nimamo dovolj ljudi. To je naša skupna evropska prihodnost, vključno z, Kosovim, z Kosovom. Kar se tiče liberalizacije v zvezi s Kosovom, upam, da se bo to res začelo. Eh, torej, tudi Kosovo potrebuje signal v zvezi z vizami. Veliko ljudi tam je zelo evropsko usmerjenih, predvsem mladi in zato jih ne smemo puščati v nemar. In končno, hvala, da ste zahtevali od Srbije, da pokaže konstruktivni pristop v zvezi s Kosovom, da se stvari nadaljujejo, kot je treba. Hvala lepa. Onorevole Kukan, presidente della delegazione per le relazioni con i... Gospod Kukan, vodja delegacije za odnose z Južno Evropo. Sedaj moram žalost, na žalost skrajšati čas za govor minuto in pol. Herr Präsident, ich möchte nur anregen in Zukunft den... Prosim, eh, če lahko lahko v prihodnosti lahko grem domov in doma naredimo sejo z poročevalci. Potem si bi lahko preučevali čas. Onorevole Kukan, v minute medze. Slanec Kukan za minuto in pol. Hvala lepa. Gospod komisar, tri kratke opombe. Najprej, kar se tiče širitve, kot ste jo predstavili, mislim, da je zelo realistična podoba, ta, ki ste jo predstavili, da je zelo točna. Namreč politično mislim, da, bilo, eh, da so stvari zelo racionalno zastavljene in da moramo iti naprej po tej poti. Tudi zdaj moramo dokoza, dokazovati. Prišel, prihajam iz Tirane, namreč ob zaključku poročila o Albaniji lahko rečem, da smo zdaj videli v medparlamentarnem dialogu, da Albanija dejansko dosega uspehe. Kar pa se tiče glavnih ovir, ki, so, ki obstajajo že dolgo, namreč kar se tiče politične eh, situacije oziroma politične slepe ulice, je treba reči, da so stvari povsem zamrznjene, brez najmanjšega uh, uh, uh, žarka upanja, da se bodo stvari razvijale. To torej, je, kar se tiče Albanije, so stvari točno takšne, kot ste jih predstavili. V zvezi, kar se tiče Balkana, Zagotovo so tu nekatere priložnosti za države na Balkanu, da pokažejo, kako resno mislijo v zvezi z, kako resno mislijo z med, eh, sodelovanjem v regiji. Eh, ne, ne želim povdarjati, ampak Srbija resnično mora pozitivno, pozitivno prispevati k volitvam na Kosovu. Dialog med Kosovom in Srbijo se mora začeti in Albanija mora tudi tukaj odigrati pozitivno vlogo. Če sami ne morejo priti do neke rešitve, jih moramo morda spodbuditi na nek lep način in oceniti morda potem, kako hitro, jim, eh, kako hitro uspejo naša sporočila uveljaviti in uresničiti. Eh, hvala poslancu Kukanu. Poslanka Flotr eh, iz delegacije EU za Turčijo za minuto in pol. Torej ne še predsednica Evropske unije, kot je očitno bilo slišati. V poročilu komisije je veliko uh, natančnih elementov, veliko uporabnih elementov, eh, ki so že kar nekaj dni tudi stvar komentarjev v tisku. Uh, torej, kar se tiče torej, uh, prihajajočih zadev, potrebnega konsenza, demokratičnega odprtja in tako naprej, kar se tiče svobode govora in tako naprej. Veliko stvari je, ki so seveda zelo pomembne v Turčiji, uh, ki zadevajo številne udeležence in te stvari so zelo dobre. Ampak vaši komentarji. Uh, tako tukaj kot na, torej, na komisiji in v javnosti, torej v, v evropskem prostoru, je tukaj nekaj elementov, ki so na prvi pogled niso videti novi. Rečete, ja, uspeh je bil, imamo nekaj napredka in tako naprej, potem pa rečete, Turčija mora izvajati dodatni protokol. Tudi nič tega ni novo, ampak je pa tu ena beseda. Namreč urgentno, poudarjate in poudarjate, urgentno, nujno je to. Kaj to pomeni, zakaj gre pri tej urgentnosti, pri tej pomembnosti? Gre za to, da ste vi morda nekoliko nestrpni, da ste besni, da ste jezni, ker stvari ne potekajo. Torej, ali vaša eh, ta nujnost in urgentnost, ali je to povezano z Združenimi narodi? Se bom končala. Torej, ker so oni morda nekoliko naveličani ali ste nestrpni zaradi tega, ker Evropska unija še nekatera ni, ne, ni uspe, upoštevala nekaterih vaših priporočil, kar se tiče Severnega Cipra. Torej, kje je ta urgentnost? In če Združeni narodi ne bodo uspeli na Cipru, ali imate načrt B, javno je že, tisk že o tem govori, namreč o, tisk govori o e, tajnih pogajanjih, torej stvari so v tisku, torej niso več tajna. Kako je s tem? Onorevole Vigenin, un minute mezzo. Uh. Poslanec Sviganin. Grupata na socialistite razpredeljamo spravedljivo za. Hvala, gospod predsednik. Kot socialisti eh, si želimo racionalno sodelovati v tej razpravi. Eh, nisem govoril do sedaj, eh, torej niti nisem bil udeležen kot koordinator. Torej, kakorkoli, gospod Füle, strani socialistov in demokratov bi vam rad čestital, se zahvalil za odlično poročilo in ne le za poročilo, ampak tudi za vse delo, ki ste ga dosedaj opravljali v zvezi s širitvijo. Mislim, da kot komisar za širitev prinašate neko novo solidarnost in kohezijo dodatno v ta dialog. In mislim, da se lahko strinjamo, da je širitev ne le administrativni proces, ampak da gre tu tudi za uh, pomembne signale, politične signale, ki jih pošiljamo, ki bodo spodbudili eh, dejavnike v regiji. Mislim, da ste to do sedaj počeli, kar se tiče liberalizacije viz, recimo, to so lepi dosežki, ampak eh, odločitve v zvezi s Srbijo in Črnogoro eh, bi prinesle neko dodatno gotovost za te države, da se proces ne ustavlja, da se bo nadaljeval in da. Torej, če bodo eh, države peljale lepo, dobro politiko, bodo tudi imele uspehe prosil bi vas tukaj tudi, da premislite o dodatnih ukrepih, da bi državljane Unije obveščali o pomembnosti in učinkovitosti ter eh, torej, eh, koristih širitve. V razmerah ekonomske krize, socialnega vključevanja in tako naprej, ali lahko razmišljamo v tem kontekstu o tem, da bi Evropska unija predvidela neke dodatne ukrepe za Zahodni Balkan? Hvala lepa. Lambsdorff per un minuto. Poslanec Lambsdorff za eno minuto. Thank you, Chairman, uh... Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, najprej eh, v zvezi z vašimi uvodnimi pripombami. Zdi se mi, da je treba uh, vzpostaviti znova, torej rekli ste, kredibilnost širitvenega procesa. Mislim, da je to zelo dobro. Mm, stvari so bile nekoliko uh, poškodovane, da tako rečem. Veliko je bilo že omenjenega, kaj moramo storiti, pa nismo počeli leta 2004 smo imeli veliki pok, dve državi sta se potem še vključili na določeno, določeno leto, ker je bilo pač tako odločeno in eh, v procesu se je morda izgubilo nekaj kredibilnosti. Torej, hvala lepa za vaš pristop. Hvala, da obnavljate to kredibilnost. Eh, datum za Hrvaško ni bil omenjen. Eh, lahko se s tem ne strinjate, ampak mislim, da tu datuma ne, omen, ne smemo omenjati. Potrebna je pripravljenost države. Kar se tiče Turčije. Uh, Zelo skrbno ste izbirali besede, ampak uh, niste jih pa uh, omilili. In kar se tiče urgentnosti, torej, uh, samo še tri poglavja tam ostajajo, torej stvari so jasne, odkot ta urgentnost, o kateri ste govorili. Le tako naprej, hvala lepa za vaše delo. Grazie, hvala poslancu Lamstorfu uh, za minuto. Poslanec Adi Đorđu. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Razmišljal sem o nekem vprašanju ob misli na Turčijo, ampak drugi kolegi pred menoj so to že omenili. E, mislim na to, kar je rekel gospod Salafranka. Oglašam pa se zato, e, ker želim spodbuditi še naslednje in sicer to, da bi dejansko uporabili vse instrumente in sredstva, ki jih imate na voljo. Treba je izčrpati vse možnosti, ki eh, so na razpolago. To je bilo že večkrat podarjeno, eh, zato eh, da bi lahko rešili problem Cipra in Turčije. Govori se o tajnih pogajanjih. In uh, sedaj sem želel dodati še naslednje. pomembno je, da eh, se ustvari napredek, da pridemo naprej. Utreti moramo pot, eh, poskušati moramo rešiti problem eh, Turčije in Cipra. Cipr in ustrezna vlada je prav gotovo pripravljena sodelovati και τον συγχαίρω για τις εκθέσεις του, οι οποίες είναι... Πρισερτσνα, χβάλα. Komisarju čestitam za njegove besede, za njegova stališča. Njegova izvajanja so bila zelo zanimiva. Vprašanje, ki ga želim postaviti, je naslednje. E, te države imam, imajo zelo jasno urisane probleme, kar zadeva pristop. E, probleme, ki se bodo lepega dne prenesli tudi na Unijo. In kot ste rekli, ne moremo vedno znova govoriti o teh problemih, nekako jih moramo poriniti ob stran, ampak ti problemi so tukaj in slejko prej se bodo znova pojavili. Kosovo, na primer. In tega ni mogoče rešiti samo s pogajanji. Eh, ni možno samo razpravljati za to, da bi rešili te probleme. Eh, tu moram dejansko reči, da me zanima, kako želite rešiti te probleme. Hvala lepa, gospod komisar, ker ste nam predstavili ta dokument. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo strateški pogled na zadeve. Namreč to je edini način, da bomo da bo proces imel kredibilnost in neko vizijo. In z tega stališča mislim, da morate, morate vključiti v svoje poročilo tudi oceno lekcij, ki smo se jih naučili v preteklosti. Namreč ena od teh je, da ne smemo puščati zadaj oziroma ob strani ljudi. Ne gre le za tehnikalje, za tehnični zadev. Tudi ljudje so pomembni. Vključiti moramo tudi javno mnenje v državah članicah. Kajti verjamem, da je preteklost pokazala, da je eh, širitev v preteklosti bila uspeh, ampak številni pa so videli v njej neuspeh in zato moramo tudi torej, tiste države članice pripraviti na širitev. Torej, države članice morajo biti in ljudje pripravljeni na širitev. Morate biti, moramo biti bolj proaktivni, definirati je treba, zakaj je širitev potrebna tudi za nas, ne le za države kandidatke. In končno, kot ste rekli, predvideti je tudi treba nekatere poširitvene terapije, zato da bo dejansko prišlo do uspešne širitve. Poslanec Watson za eno minuto. You, um, might... Hvala lepa. Eh, posebej v zvezi s Turčijo bi imel vprašanje in še posebno s Ciprom. Namreč, ali eh, je generalni sekretar Združenih narodov kaj govoril z vami, gospod komisar, preden je povabil gospoda Kristofijasa in eh, gospoda Rolja v, v New York. In eh, odkdaj je Severni Cipr postal vprašanje Evropske unije, ne pa Združenih narodov? Gospod posled za eno minuto. Gospod eh, predsedojoči, najprej v zvezi s Hrvaško. Eh, parlament je v nasprotju z kolegom Lambsdorfom zahteval, eh, da se pogajanja zaključijo najkasneje naslednje leto. Eh, želim vprašati, ne da bi navedli datum, ali se vam to teoretično zdi možno, da bi mađarsko predsedstvo sveta ta pogajanja zaključilo. Pretekli teden sem bil pri našem nekdanjem kolegu Šmitu, pri sedanjem državnem predsedniku. Oni so odločeni, da bi ta pogajanja pogajanja zaključili ali se vam to zdi realistično. Druga eh, zadeva, Makedonija. Želel sem eh, vprašati, eh, da se Grčijo vedno spominja na interimski sporazum, kjer se je zavezala, da bilateralnih problemov ne bo spremenila v oviro za sprejem. Hvala lepa, gospod Poselt. Gospod Mauro Nikola, za minuto. Hvala. Eh, gospod predsedojoči, eh, tudi eh, sam sem se želel oglasiti v zvezi z pristopom Turčije in v zvezi z ciprskim problemom. Hvala gospodu komisarju, hvala za to, da se je skliceval tudi na protokoli z Ankare. Dovolite, da omenim še dve točki, ki bosta morda omogočili rešitev ciprskega problema. Eh, komisija mora v drugi fazi dejansko obravnavati te teme, se jih lotiti. Eh, gre za to, eh, da bi enote čete, ki so tam, ki zasedajo ta mali otok in potem se bo kolonizacija nadaljevala strani Turčije, ki so v teh zasedenih območjih komisija vendarle tu lahko stori korak naprej, lahko napram Turčiji zahteva, eh, da sodeluje. In da se to uredi. Gospod Vajgl, za eno minuto. Grazie, prezidente. Uh, eh, uh, eh, should... Mislim, da moram izraziti svoje svojo zahvalo, čestitke, zadovoljstvo z poročilom, ki je bilo predstavljeno, ki ga je gospod File predstavil in tudi z pristopom komisije. Kaže, da je naš interes stalen, da je ustrajen, kar se tiče širitve, širitve kot inštrumenta dodane vrednosti za stabilnost v Evropi. Omejil se bom na dobre novice za Hrvaško in Črnogoro za kateri sem, eh, eh, eh, za kateri sem vesel, da, da jih slišim. Kar pa se tiče slabih novic v zvezi z Albanijo, mislim, da bi te lahko bile boljše, če bi v, tudi v tem parlamentu politično krizo v Albaniji ustrezno obravnavali. Ne pač, da smo se postavljali na eno ali na drugo stran z skupinami, ampak da bi bili rešili, skušali reševati uh, uh, in da bi bili dober posrednik v tej politični krizi v Albaniji. To bi bilo bolje. Hvala lepa. Hvala, Hvala poslancu Vajglu, uh, poslanec Ibrihazič. Tako vas budem opitat na vašem materinskom jazike, a veľmi stručne. Súhlasím s tým, čo pán eh, Tanok povedal o Černej hore a prosím vás pre otvorenú a stručnú otázku. Eh, kar se tiče Črnogore, eh, kaj je realistično, kaj lahko realno pričakujemo? Kdaj mislite, da bo Črnagora povabljena k pogajanjem? Kaj mislite, da je realna ocena? Hvala poslanki. Poslanka Krajstorfer, poslanec Krajstorfer za eno minuto. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Človek ima vtis, da države kandidatke in možne kandidatke in države članice menijo, eh, da se gremo računalniško simulacijo, eh, da imamo na voljo neskončno veliko časa in da se bodo problemi že rešili sami po sebi. Eh, vendar pa stvari postajajo vedno bolj komplicirane in ne vedno manj komplicirane. Moje vprašanje je, eh, rekli ste, da je eh, treba zagotoviti absorpcijsko sposobnost Evropske unije. Za kako sposobno imate ta hip Evropsko unijo, da sploh lahko sprejme kogarkoli? Grazie, Hvala, gospod Kreisledorfer. Gospod Peterle, za eno minuto. Gospod komisar, hvala za jasno govorico, ki je element kredibilnosti. Jaz sem vesel vsakega napredka, nisem pa vesel dinamike, pa tudi ne, neverjetno velikih razlik znotraj istega območja držav eh, Balkana oziroma bivše Jugoslavije. Jaz se strinjam, da vsaka država tekmuje najprej sama s seboj, eh, vendar menim, da je bilo treba resnično in s tem se pridružujem drugim kolegom, Eh, z večjo ambicijo pese, ki ustvarjajo boljše eh, ozračje in več regionalnega sodelovanja in še posebej inovativno obravnavati blokade, ki frustrirajo in mislim, da so tudi nevarne zgleda, da bo teže odpraviti zidove na Balkanu, kot je bilo odpraviti železno zaveso. Torej jaz tukaj eh, si želim več ambicije in vem, da bi lahko naredili tudi več, da olajšamo ta proces. Jaz sem zmeraj trdil, najprej želi, eh, potrebujemo več Evrope v Evropi, če hočemo igrati globalno vlogo. Hvala. Hvala, gospod Peterle. Gospod Boskot za minuto. Dank wel, voorzitter. Twee korte vragen. Uh, meneer Fule, ik zit hier. Hallo. Hvala lepa, pravi gospa Boskort. Dve vprašanje bi imela. Rekli ste, da po volitvah si želite iti v Bosno in Hercegovino, da vidite, kakšen je proces tam, kako poteka, kakšne konkretne uh, ukrepe nameravate izpeljati, zato da bomo videli, ali tam reforma res poteka. In kar se tiče Turčije, ali lahko prosim pot, ponovite vprašanje? Uh, ste zelo hitri. Eh, zelo hit, hitrejši ste kot februarja, ko sem bil tukaj na zaslišanju. Torej, ponovila bom vprašanje. Rekli ste, da želite po volitvah iti v Bosno, da boste videli, kako poteka reformni proces v državi in mislim, da je to zelo pomembno za Bosno. Moje vprašanje pa je, o tem govorite, ampak kaj konkretno nameravate narediti v zvezi s tem? Drugo vprašanje pa je v zvezi s Turčijo, Eh, zdi se, da je torej zašel za slabšo pogajanje v eh, slepo ulico, stvari so pomembne za obe strani. Vprašanje bi bilo, kako namerava Evropska unija in komisija, kako vidita, kako boste zagotovili, da pridemo iz te slepe ulice. Hvala, gospa Boskurt. Poslanka, poslanec Benarabotu. Skuza, ozbaljato. Kornelise. Oprostite, zmotil sem se, gospa Kornelise, izvolite. Še. Gospod komisar, spoštovani kolegi. Še enkrat se upravičujem. Upravičujem torej najprej gospa Kornelisen. Um. Hvala lepa. Kot govorka za zelene, za Bosno in Albanijo se bomo sredotočili na ti dve državi. Torej, kar se tiče Bosne, imate posebno prav. Zah, potrebna je enotnost političnih akterjev, v državi in mislim, da mora komisija tudi na evropski strani pozvati vse odeležene, da govorijo v en glas, kar se tiče Bosne in Hercegovine. Namreč nekateri si želijo nekatere stvari preizpeljati, poslati tja svoje uh, sile in, torej, eh, in tako naprej. Uh, Eh, eh, govoriti posebej z Republiko Srpsko, ne da bi obveščali eh, federalno raven in tako naprej. Torej, kredibilnost Evropske unije je tukaj vse čas nekoliko pod udarom zaradi tudi nediscipline na naši strani. In mislim, da bosta vidva z gospod Eštonova resnično zagotovila, morata zagotoviti, da, pridemo, da bomo govorili ven glas, da bomo resnično prišli do ustavnih sprememb. Kar se tiče Albanije, tam sem bila z gospodom Kukanom in bilo je grozno. In tu bi vam to rada povedala, namreč priporočilo. Priporočimo jim lahko, da začnejo s pogajanji, ko bodo rešili svoje težave. Mislim, da je to e, treba zelo jasno podariti in jim to na močan način sporočiti. Hvala. Hvala, gospa Kornelisen. Zdaj pa gospod Kopa za minuto. Kjer je provedre?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 času je grška vlada na vseh ravnih izrazila, da je pripravljena rešiti ta problem in da je pripravljena kontakt na medijski ravni, ampak nismo dobili takšne reakcije, ki smo jo pričakovali, tudi v New Yorku ne. In na to smo prosili obrobu generalne skupščine, da bi priredili srečanje, ampak nismo dobili vtisa, da je komisija zainteresirana za ta problem. Zato smo pozvali komisijo naj konstruktivno prispeva v Skopju. Krška vlada je vsekakor pripravljena za rešitev problema. Hvala lepa, kolega Benerata tu. Gospod komisar, spoštovani kolegi, kar se tiče Turčije, mislim, da je to pomembno za Turčijo in Evropsko unijo. Gre za pretežno muslimansko državo in to bi pomenilo, da Evropska unija eh, potrdi pomembnost in pluralnost muslimanske države. Pristop Turčije je treba opraviti v razumnem roku, namreč gre že za desetletje pogajanj, ki potekajo in zato je treba določiti nek datum. Vse to je zelo pomembno in tu je najbolj pomembno, izpolnitev dveh pogojev, ki so jih že omenili moji kolegi. Govorila bi tu o zaščiti eh, kulturne in eh, biološke raznovrstnosti v Turčiji. Treba je povdariti, da, da je tu pomembna voda, eh, ki se uporablja za proizvodno elektrike tam se pa govori o 19 hidrocentralah v, na kurdskem območju in eh, o jezovih 45 km oddaljenih od sirske meje in tu so upletena evropska podjetja, tudi švicarska in vse to lahko spodkoplje Uh, uh, uh, zadeve na tem področju. Kolega Papadopolu. Hvala. Onorevole Papadopoulou, un minuto. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. In the progress report on Turkey, it is... U zvezi s Turčijo je zapisano, da, je, da so turške zaveze v zvezi z Ciprom bistvene. Gospod Füle, povsem se strinjam s tem, s to trditvijo in po mojem mnenju bi komisija ne smela biti zadovoljna le z spremljanjem zadev, spremljanjem situacije v zvezi s turškim neizpolnjevanjem obveznosti do EU. Treba je zahtevati konkretno od Turčije, da umakne svoje sile z Cipra in da preneha z ilegalno zasedbo. Ali ste to mislili, ko ste govorili o konkretnih ukrepih? Prosim, povejte, ali je tako? Bene, ci sono stati 29 interventi. Imamo še 29 govornikov, še nekaj vprašanje, to bo zelo težko, zdaj pa mora gospod File, torej 29 govornikov je govorile, gospod komisar, izvolite, odgovori so na vas. Imate besedo. Uh. Hvala lepa, gospod predsednik. naj, glede na to, da smo končali z. Eh, naj, naj začnem na koncu, pravzaprav. Torej, ni bilo v interesu komisije, da, in tu govorimo o Turčiji, da ponavlja, znova in znova ponavlja eh, zahteve in poziva Turčijo, da končno iz, u, iz, e, uveljavi dodatni protokol oziroma sporazum. Mislim, da so lani države članice jasno povedale, kako, kaj mislijo o tem vprašanju. Mislim, da je tudi jasno, da v tem precej težavnem procesu da smo v tem državnem procesu prišli v neko situacijo, ki imamo le tri poglavja, je, o katerih se je treba še pogajati, ki, biti, ki se morajo odpreti. Namreč zato, da bi se izognili nadaljnim zamudam, da bi ne izgubljali elana in zagona, Eh, namreč resnično je to pomembno, eh, eh, da tu napredujemo. Seveda, da Turčija uvede, uveljavi dodatni protokol. Indeed, uh, uh... Dejansko je bilo v tisku kar nekaj špekulacij v zvezi z nekimi tajnimi pogajanji. In tu ne bom komentiral takšnih špekulacij. Rad bi pa izkoristil to priložnost in spomnil, kakšno je moje stališče o tem in povedal, kako je s tem tu pred vami. Nobena skrivnost ni, da komisija povsem v celoti podpira Eh, napore v zvezi z zasedbo Cipra. Namreč takšno, želimo si takšno rešitev, ki bo v korist Cipru in Evropski uniji. Evropski uniji nasplošno. Poleg tega komisija pričakuje, in to sem mal, malo prej že povedal, pričakuje, da bo Turčija izvajala dodatni protokol in pridružitveni sporozum. Tu naj dodam, da skupaj s svojimi kolegi tesno spremljamo, se stvari, kako se stvari odvijajo v zvezi s tem, s temi vprašanji in da sem v rednih stikih z uh, vsemi deležniki, ki, jih, ki so zainteresirani za ta vprašanja. To je pa tudi vse, kar lahko povem kot komentar na te špekulacije, ki, ste, ki so bile omenjene. Nadalje, bil sem na Cipru pred kratkim, ne tako daleč, nazaj. Srečal sem se z obema voditeljema. Govoril sem z njima in e, bil prisoten, ko sta govorila z grškimi ciprčani in s turškimi ciprčani na, na mejnem prehodu in bil sem resnično navdušen nad zagnanostjo, odprtostjo ljudi na obeh straneh meje, kar se tiče tega, kar sta jim povedala voditelja z obeh strani. Na podlagi nadaljnih pogovorov z njima je bilo zagotovljeno, da se bodo pogovori nadaljevali v zvezi z zasedenimi območji in da bomo naredili vse, kar lahko, da, podpremo, da jih podpremo skupaj z Združenimi narodi. Naredili bomo torej vse in narejeno bo vse, da bi oba voditelja peljala ta proces v smeri rezultatov, in sicer da bodo čim prej doseženi. Ne, nisem se pogovarjal z generalnim sekretarjem Združenih narodov, ampak da, sem pa se pogovarjal zelo natančno z gospodom Danerjem kot predstavnikom eh, Združenih narodov na Cipru in sem, da, sem v stikih in bom še naprej v stikih z predstavnikom Združenih narodov in odgovor je da, potrudil se bom, da naredim vse, kar je mogoče za odprt transparenten, pregleden način. So pa seveda še nekateri drugi ukrepi, diplomatski ukrepi, ki lahko podprejo ta proces. Kar se tiče Turčije kot take. Mislim, da ne bomo našli veliko ljudi niti v, spošto, v tem spoštovanem odboru, ki bi bili zadovoljni z hitrostjo eh, širitvenih pogajanj, da imamo eno poglavje, ki se obravnava na predsedstvo. Res, res je, ampak res je tudi, da vam v tem trenutku, eh, na začetku novembra, vam ne morem zagotoviti, da bomo odprli še eno poglavje do konca tega leta. moramo dati novega zagona zadevam in to še vedno, še vedno pa verjamem, da je to v strateškem interesu Unije, namreč da se držimo okvirnega sporazuma mandata za zaširitveni proces. In pomembno je, da se ta proces nadaljuje. Teda ne tako, da se bomo borili za eno poglavje na predsedstvo in da se bomo stvari ukvarjali mesec in pol pred eh, zaključkom predsedstva in ugotavljali, kako bi to lahko storili. Mislim, da je jasna povezava z popolno, popolnim izvajanjem dodatnega protokola. Je, ja, torej, povezava je jasna, hkrati je pa tudi jasno, kot je povedal gospod Salafranka in številni drugi poslanci, da, bo, da je vsak progres, er, vsak, vsak napredek na bilateralni eh, ravni med Ciprom in Turčijo bo pospešil pogajanja, bo pospešil proces v celoti. Mislim, da je resnično pomembno, da iščemo tudi nove poti, da damo novega zagona tem pogajanjem in da sodelujemo z vedno bolj dejavno uh, povezujemo te stvari z dejavno politiko Turčije zunanjem, v zunanjih zadevah. Visoka predstavnica je v rednih stikih z turškimi predstavniki, še posebej z turškim zunanjim ministrom, kar se teče teh zadev, z željo zagotoviti, da izkoristimo Torej, treba je izkoristiti to samozavedanje Turčije in celotne regije in izkoristiti tudi interakcijo med EU in Turčijo v zvezi z najbolj občutljivimi vprašanji, ki so povezana s to regijo. In tu ne govorim samo o sosedi, govorim tudi o recimo Afganistanu ali Pakistanu. Mislim, da gre resnično za strateški interes Evropske unije, držav članic Evropske unije, da upoštevamo obe razsežnosti eh, eh, eh, odnosov s Turčijo. Torej, ne le na eni strani vsekakor širitev, kajti pomembno je, da je tu, da je močan glas tudi, kar se tiče reformnih procesov v Turčiji, da moramo torej mi biti v stalnem dialogu z državo, kajti le to nam bo dalo možnost, da imamo neko interakcijo in tudi neke koristi od turške politike. Hkrati pa verjamem, da to velja tudi za Turčijo. Namreč, da bo imela koristi od evropskih načel. In tu sem prepričan, da tudi Turčija sama bolj ko se pogovarjamo o teh zadevah, da bo lahko ustrezno odrazila zadeve v svoji zunanji politiki eh, in v torej, širitvenem procesu. Kar se tiče nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije. Nisem izgubil zagnanosti, zauzetosti, verjamem, da kontekst in pogajanja med pogajalci, med uh, predsednikoma vlade, mislim, da se to lahko prinese neko spremembo in rešitev, kar se tiče vprašanja imena. In seveda, odkrito rečeno. I, I in ne želim si tukaj sodelovati v razpravi, na koga bomo bolj pritisnili, na koga pa manj. Mislim, da oba predsednika vlade dobro vesta, kaj je, eh, o čem govorita. Mislim, da grški eh, predsednik vlade, gospod Papandreou, dobro ve, kako, za kako pomembno vprašanje gre in kako je to vprašanje na poti njegove vizije tudi, eh, ovira za njegovo vizijo Balkana. Eh, gospod Grujevski pa prav tako mislim, da zelo dobro razume, da ni načrta B za nekdanje Jugoslavijsko republiko Makedonijo. In z obema stranjema sem tudi v stalnih stikih in verjemite mi, če bi ugotovil, da obstaja nek, neka možnost za še kakšnega akterja, bi bil prvi skupaj z predsednikom Barozom, ki bi ponudil možnost oziroma bi bil odprt za takšno pomoč. pomoč. Ta pomoč je zagotovljena v različnih oblikah. Ampak, dokler je ta proces pod vodstvom predsednikov vlad, sem sam, sam ostajam optimist. In upam, da bomo resnično v ne preveč oddaljeni prihodnosti prišli in videli neko dobro rešitev problema. Naj, naj se nekoliko organiziram. Zmanjkala mi je stran 4. No, tu le je. kar se tiče datumov pristopa Hrvaške, oziroma datuma pristope Hrvaške, oziroma zaključka pogajanj, ne morem resno govoriti in, in se osredotočati na kredibilnost, hkrati pa že tretje leto zapored ponavljati naslednje leto, pa bomo zaključili pogajanje. Naslednje leto, naslednje leto. To seveda ne pomeni, da smo izgubili zaupanje. Nikakor nasprotno, Hrvaška je resnično izjemno napredovala. Toda zadnji korak je zelo pogosto najtežji. Veste, kako problematično, težavno je poglavje 23 o sledenju, o sledi in veste, da eh, tukaj Hrvaška mora izpolniti nekateri pogoje in sam sem sicer precej prepričan, da eh, oblasti Hrvaš, na Hrvaškem zelo dobro razumejo, kakšne so zahteve, ki izhajajo iz poglavja 23. Verjamem tudi, da razumejo, kakšen je pristop komisije v zvezi s tem. Oni vedo, vse čas smo v dialogu, vedo, da marca 2011 ko bomo ocenjevali izvajanje teh benchmarkov, da bo lažje, da bomo v boljši, da bo, torej da bo situacija boljša, da bomo lažje takrat določili čas, časovni okvir. Ampak morda gre za teoretično, akademsko vprašanje, ali je realno v razmerah, kakršne so, da bi predvideli pod mačarskim predsedstvom zaključek pogajanj? Ja, seveda, teoretično je to mogoče. In tako se tudi pogovarjamo z vsemi udeleženci v teh eh, zadevah, eh, torej ne le s Hrvati, tudi z Mačari in s Poljaki, torej, ki bodo imeli predsedstvo naslednje leto. So pa seveda nekateri pogoji, ki jih je treba izpolniti in datum je dejansko, odločitev datuma je dejansko v rokah Hrvaške in oblasti na Hrvaške in torej državljanov Hrvaške. Črna gora. Kdaj bi lahko Črna gora dobila datum za začetek pogajanj? Kar se tega tiče, so stvari tudi ravno tako v rokah Črne gore morda s tem odgovarjam tudi na eno od vprašanj. Vse si nismo izmislili. Vse nismo tako imenovanega makedonskega primera uh, obrnili v evropsko politiko. Torej, ja, imate kandidat, status kandidatke, ne, ne začnemo pa s pogajanji. Ne, tega ne počnemo in mislim, da obstaja sedem ali osem kandidatk, Eh, eh, ki so danes, bivših kandidat, ki so danes države članice, pa so v podobni situaciji. Torej, ne gre le za Makedonijo, ki je v takšnem položaju. Ampak datum začetka pogajanja je v veliki meri na strani Črne Gore, je odvisen od Črne Gore. Pomagali smo jim, tako da smo navedli, jasno navedli sedem ključnih prednostnih nalog, ki jih morajo izpeljati, ki jih morajo uveljaviti. Če to storijo do naslednjega širitvenega procesa, če bodo nadaljevali po dobri poti, tudi v zvezi z drugimi vprašanji, torej če izvedejo stabilizacijo Eh, izvedel civilizacijsko pridružitveni sporazum, potem, ja, seveda, komisija, potem bo komisija lahko bolj konkretna v zvezi s temi vprašanji. Ampak isto velja tudi za Albanijo. Zakaj v tem trenutku ne morem predlagati svojim kolegom v komisiji in tudi vam eh, statusa kandidatke za Albanijo, torej to, dejstvo ne pomeni, da Albanija ne more eh, priti v podobno, podoben položaj eh, čez eno leto, položaj, ki sem ga ravno kar opisal. Torej, tudi to je na strani Albanije, to je odvisno od nje. Omenjeno je že bilo, da najbrž eh, ne bomo imeli učinkovitih inštrumentov za izvajanje širitve tam, ampak tu bi se ne strinjal povsem. Namreč, kar skušamo storiti je naslednje. Skušamo nadgraditi širitev in dodati neko vrednost, neko politično uh, usmeritev, politično usmerjanje oziroma neko politično komponento. In strinjam se tukaj s tistimi poslanci, ki so rekli, da širitev ne sme biti le tehnična zadeva, tehnična naloga da gre pravzaprav za izrazito politični proces, politično pomemben proces. In seveda posledično mora biti tudi politično usmerjan. In prav interakcija v tej hiši in s to hišo je pomembno in tega sodelovanja se tudi zelo veselim, kajti to nam bo omogočilo komisiji, meni in potem tudi svetu, da, bol, da bomo lahko usmerjali ta proces. Kakšna je sposobnost Evropske unije za stališča sprejemanja novih držav članic? Ne bom tu zelo odkrit. Nikakor nisem želel nakazati, da obstajajo še kakšna oska grla, institucionalna oska grla. Ne, Lizbonska pogodba je dejansko poskrbela za to in je v resnici odprla vrata za nas skupaj z državami kandidatkami, da gremo po tej poti. Ampak, kaj pa je še potrebno, da bo Evropska unija zadovoljna in sto odstotno pripravljena sprejeti kandidatke, to pa je odvisno od vsake kandidatke posebej in je odvisno od pogajanj. Odvisno je tudi od tega, kako, kako, bo, kako bomo ocenili v tem času, ki nam ostaja na voljo, kako bomo ocenili učinek pristopa eh, držav kandidatk njihov učinek na eh, konkretne evropske politike. In tudi to je seveda stvar potem interakcije med nami in njimi in pa interakcije med nami in vami tukaj v parlamentu. Zagotovo strinjam se tudi s tem, da potrebujemo več Evrope znotraj Evrope. Bosna in Hercegovina. Pomembno je bilo, da smo kmalu po, kmalu po volitvah lahko poslali sporočilo, v zvezi s koalicijo ali pa programom, da mora vse karkoli od tega biti uh, evropsko usmerjeno. To je A. Potem B, da, treba, da mora biti, morajo biti jasne tudi um, pričakovanja Evropske unije. In upam, da bo, bomo kmali, kmalo prišli do tega, ko bo torej oblikovana koalicija, da bodo prevzeli ta, ta vprašanja, ta načela in uh, Eh, in Kathy Ashton eh, verjamem, da bo pomagala pri tem procesu, na tej poti, da pridemo do okrepljene prisotnosti Evropske unije eh, v, v Bosni in Hercegovini, da pridemo do neke funkcionalne, delujoče države, ki nam bo potem omogočila, da ustrezno ukrepamo tudi v širitvenem procesu. Um. Uh, uh, Kar se tiče sklepov in priporočil, videli boste, da, tam, da, je, da se govori veliko o strategiji Evropa 2020. Tudi to je prišlo pomembno, v pomembni meri z vaše strani. Namreč Evropa 2020 najprej pomeni strateški dokument komisije, ki ima jasno tudi zunanjo razsežnost in eh, sklepi in priporočila govorijo o eh, tem, da prosimo, da smo od držav kandidat, da, odra, da, da se tudi v svojih nacionalnih programih držijo načel, ki so zapisani v strategiji, zapisana v strategiji. In da te stvari čim bolj instrumentalizirajo na svoji strani, v, tudi seveda v širitvenem procesu. Kar se tiče uh, Islandije in uh, skladov v zvezi z Islandijo, mislim, da so tu dve pomembni vprašanji. Namreč, torej, kar se tiče skladov IPA, tukaj vidim nekatere koristi v tem, da se izboljšajo administrativne, upravna sposobnost, da se Eh, iz, izpeljejo zahteve iz procesa širitve in pa seveda tudi, da se administrativne zmogljivosti, ki bodo lahko eh, eh, torej, urejale zadeve v zvezi s strukturnimi skladi, da bodo, torej, da, to, to pokrivajo skladi IPA. In ko vidimo to spreminjanje vzorca javnega mnenja, v zvezi z Evropsko unijo, tu smo pripravljeni, da konkretno pomagamo, eh, da se razblinijo nekatere, oziroma da, da se uma, da, da, da razblinijo nekatere, nekatere nerazumevanja in zadržke in zato so sredstva v komunikacijski strategiji. Vsej počasi bom zaključil, oziroma bom hitro zaključil. Najlepša hvala. Eh, mislim, eh, da tega ne štejem, da, da, za, da je to zaključek našega sodelovanja v zvezi s tem vprašanjem, v zvezi s širitvijo, sem pa prepričan, da bodi si v tem formatu, bodi si v okviru aktivnega, aktivne interakcije tudi v Strasburu, da bomo lahko nadaljevali vsekakor, da bomo pa informirali o zadevah, kako bodo potekali v prihodnosti. Hvala lepa, gospod predsednik. Grazie le sue... Hvala. Vaše besede so tudi naše. Naše delo se tu ne konča, pravzaprav se bo nadaljevalo za enako intenzivnostjo, kot se je eh, začelo s tem sodelovanjem, ki ga tu cenimo. 18. Eh, novembra v Štrasboru eh, se upravičil govornik v Bruslu, bo naslednje zasedanje. Sestanek je zaključen. Walk. <laughs>